So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice in kolegi, prav lepo dobrodošli danes popovdan pri nadaljevanju našega zasedanja našega odbora in z veseljem pozdravljam špansko ministrico za zdravje, gospo Trinidad Jimenez. Dobrodošla, gospa ministrica, v odboru za okolje Evropskega parlamenta. Zdravstvena politika je velik del našega dela in špansko predsedstvo si je zadalo kar nekaj dela za naslednjih šest mesecev. Tudi mi imamo celo vrsto tem na dnevnem redu, ki jih bomo obravnavali. Gre za deloma zakonodajna poročila in tudi druge izjave parlamenta. Dobrodošli. Sete pred odborom, ki je zelo angažiran in zelo motiviran pri vprašanjih zdravstvene politike in sedaj vam za približno deset minut predajam besedo za uvod. Vidim pa, da se že kar cel kup ljudi prijavilo, da vam postavi vprašanja. Muchas gracias, eh, señor presidente. Buenas tardes. Hvala, predsednik. Pozdravljam vas, gospe in gospodje. In najprej bi se vam zahvalila za prijazen sprejem v Evropskem parlamentu. V veliko čast mi je in eh, tudi razlog za zadovoljstvo, da lahko danes pregovorim tukaj pred vami, pred odborom za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Pri tej priložnosti vam lahko predstavim smernice španskega predsedstva na področju zdravja. V veselje in zadovoljstvo mi je tudi zato, ker je Evropa dežela z, evrops, z velikim evropskim prepričanjem, z evropskim duhom. In Španija je ena od, takih, od teh držav, ki se zauzema za Evropo. In tako iz tega vidika prevzemamo nalogo predsedovanja z navdušenjem. Zavedamo se izzivov, s katerimi se moramo spopasti, kajti z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe se za Evropsko unijo začenja novo obdobje. Vendar pa to počenjamo tudi z veliko pripravljenostjo in zaupanjem v to, da nam bo uspelo uresničiti zelo ambiciozen delovni program, ki smo ga izdelali skupaj z Belgijo in Mačarsko po novem sistemu TRIA, pri tem se opiramo na načela solidarnosti, odgovornosti in sodelovanja. Gospe in gospodje, špansko predsedstvo si je zadalo, da se bo zauzemalo za močno, združeno, bolj učinkovito, bolj integrirano, bolj solidarno in tudi bolj dobrobitno Evropo. V zdravju to pomeni da se poglobi skupne vrednote in načela, ki jih delimo v Evropski uniji. Načela v zvezi s tem, kako naši različni zdravstveni sistemi lahko zadostijo potrebam prebivalstva, predvsem potrebam pacijentov. Te skupne vrednote in načela, ki so zabeležena tudi v izjavi sveta iz leta 2006, bodo osredno vodilo našega predsedstva. Vse teme, ki se nam zdijo pozitivne za naš model, želimo okrepiti. Gre za univerzalnost, enakost in dostop do varne oskrbe zdravstvene, ki tudi izkazuje visoko kakovost. Pri tem gre torej za vzpostavitev nekega skupnega prostora za zdravje v Evropski uniji. Prepričani smo, da so to elementi, ki so izjemnega pomena za harmonični in trajnostni razvoj različnih sistemov držav članic. Poleg tega pa je treba upoštevati določene spremembe, ki jih je doživela naša družba v zadnjih desetletjih. Pri tem gre na eni strani za demografske spremembe, živimo v evropski družbi z višjim življenjskim pričakovanjem, z hitro starajočo se družbo in tako tudi vedno bolj prevladujejo kronične bolezni. Hkrati pa tehnologija zelo napreduje, tudi znanost napreduje in tako lahko izboljšamo nego in pa zdravljenja in pa tudi delo s posameznimi potrebami lahko izboljšamo. Torej na vseh teh predpogojih smo spostavili zelo ambiciozen program, ki se giblje okoli socialnih parametrov pri zdravju. Gre za e-zdravje in temo tudi um, transplantacijo organov. Med drugim so to glavne teme. Povdarila bi tudi, kaj je potrdilo špansko predsedstvo. Želimo se zauzemati za konsens med državami članicami. Želimo doseči soglasje za direktivo o čezmejni oskrbi pacijentov. V naslednjih dneh sem predvidela srečanje z novim komisarjem, izmenjavo mnen in pa iz strani sveta se želim zauzeti za to, da bo ta tema napredovala. Gospod in gospodje, mnenja smo, da so inovacije v zdravju in pa spremljanje socialnih parametrov pri zdravju, kot je zmanjšanje neenakosti v zdravstvu, da je to eno, mora biti eno od strateških ciljev Evropske unije. Zato bomo neformalni svet ministrov za zdravje, ki bo potekal 23. aprila v Madridu, posvetili temi inovacije v zdravstvu. Predtem pa bomo imeli tudi pripravljalno konferenco strokovnjakov. Hkrati pa smo sklicali tudi ministersko konferenco, s katero naj bi spostavili nove impulze za e-zdravje. Ta bo potekala v Barceloni 15.-16. marca in jo bomo pripravili skupaj z Evropsko komisijo. Nove informacijske tehnologije so zagotovo ključni element, ko gre za to, da se inovacijo, kakovost in koherenco naših zdravstvenih sistemov tudi zagotovimo. Pripričana sem, da nam bo uspelo zediniti se o tem, da moramo staviti na e-zdravje, saj je to os, ki jo moramo izkoristiti, da spodbudimo inovacije in da dosežemo upravljanje na visoki ravni v zdravstvu. Če ne bi naštela konkretne vidike našega predsedstva, potem naj tukaj navedem glavni cilj skupno direktivo za kakovost in varnost pri darovanju in presajanju organov. Pri tem ne gre samo za eh, skupne elemente, ampak tudi za najboljše prakse na področju organizacije, na področju nege in terapije, ki so se uveljavile v posameznih državah članicah ravno na tem področju ima sodelovanje poseben pomen. Španija želi ponuditi svoje izkušnje na tem področju. Imamo model za darovanje in presajanje organov, ki temelji na teh skupnih vrednotah in načeljih, ki sem jih že prej omenila, namreč na solidarnosti, enakosti, koherenci, kakovosti in inovaciji. Solidarnost in enakost pomeni, da nihče ni diskriminiran v primeru um, presajanje organov na podlagi svojega uh, izvora ali bivališča. Koherentnost pomeni, da se sistem upravlja centralno in vse regije so tukaj vključene v ta sistem. Kakovost, ta model vsako leto nudi parametre odličnosti za vsak posamezni element. Pri inovacijah nam je uspelo vse, vsa pomembna znanstvena dognanja vključiti iz tega področja. Uspešno pa se želimo tudi um, odzvati na nove izzive, izzive kot je naprimer um, presajanje obraza. Vem, da ste številni zanimanjem spremljali, in si želite iz prve roke ogledati naš sistem, predvidevate veliko obiskov, imamo tudi v načrtu konferenco 23. marca v Madridu na temo presajanja organov. In brez dvoma bomo skupaj dosegli, da bo ta direktiva lahko k malu stopila v veljavo. Tudi vi že delate na tem, razpravljate o tem in zahvaljujem se vam za vaše delo. Špansko predsedstvo se bo aktivno zauzemalo za to, da bo doseglo potrebno soglasje in konsens, zato da bomo res lahko uresničili vrednote, ki jih zastopamo. Spoštovani poslanci in poslanke, poleg teh strateških tem pa bi omenila še druge elemente, ki so v programu predsedstva in za katere se bomo zelo močno zauzemali. Tukaj bi na področju zdravil omenila, da predsedstvo namerava nadaljevati delo češkega in švedskega predsedstva. Gre za revizijo svežnja o zdravilih, predvsem direktive in uredbe o ponarejenih zdravilih in farmakovigilanci. Tu želimo, če bo to možno, v prvem branju doseči soglasje že v prvem poletju leta 2010. Neformalni stiki z poročevalci v zvezi s poročilom v Evropskem parlamentu so bili zelo uspešni in prepričana sem, da bomo skupaj lahko ustvarili primerne, primerna e, pravna besedila, ob tem pa si vedno priklicali pred oči krepitev varnosti zdravil. Drugič, na področju varnosti hrane bo švedsko predsedstvo se osredotočilo predvsem na to, da bomo posebni zakonodajni program na področju informacij, potro, informacij potrošnikov o novih živilih nadaljevali. To je že uvedlo namreč švedsko predsedstvo. Potem pa želimo tudi okrepiti ukrepe v evropski strategiji pri ravnanju z, oziroma pri prehrani in ravnanju z um, z prekomerno debelostjo. Potem pa se bomo posvetili tudi preventivnim ukrepom proti boleznim srca in ožilja. In želimo tudi izdelati predlog v zvezi s tem zagotavljati, izboljšati želimo kakovost v klinikah in pa v negi, ravno na področju eh, nenalezljivih kroničnih bolezni, ki so zelo razširjene. Tu gre ravno za bolezni srca in ožilja ali pa tudi za duševno zdravje. Naš cilj je, da po celi Evropi razširimo najboljše prakse in sem sodijo tudi določene socialne storitve za prizadete ljudi in njihove družine. S tem želimo izboljšati kakovost njihove oskrbe, v celotni Evropski uniji. Potem pa smo pripravili tudi druge dejavnosti za krepitev varstva pacijentov, tu gre predvsem za, oziroma zaščite pacijentov, gre predvsem za um, infekcije in uh, odpornost na mikrobe in pa borba proti ajcu. Gospe in gospodje, kot sem povedala že v vodoma, je naš program zelo ambiciozen. Dnevni red je uh, poln dejavnosti in skupnih srečanj. Ambiciozen zato, ker Evropo vidimo kot inovativno in napredno. Evropa, ki bo dobro pripravljena za izzive prihodnosti in Evropa, ki kot poglavitno vrednoto vidi enakopravnost vseh. Upamo, da bomo tukaj lahko dobro sodelovali in tesno sodelovali z Evropskim parlamentom. Upamo, da bomo lahko z vami skoristili to enkratno priložnost, ki nam jo nudi Lizbonska pogodba in ki jo resničujemo šele sedaj. S tem bo Evropska unija postala bolj učinkovita in za državljane pomembnejša. To pa mora biti naš prvotni cilj. Prepričana sem, da ste vi, ki ste glas skoraj 500 milijonov državljanov, da se strinjate z mano. Namreč, da so ljudje glavni vidik vsega našega dela. Zagotovo ste lahko, lahko računate na pripravljenost za dialog z moje strani in sicer tako tukaj kot doma. Zagotavljamo vam institucionalno lojalnost, k temu se zavezujem in pripravljeni smo za sodelovanje. Hvala za pozornost, sedaj pa sem vas veseljem na razpolago za morebitna vprašanja. Hvala lepa. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Hvala, gospa ministrica Jimenez, za vašo predstavitev. To je vaš prvi nastop pred odborom parlamenta, ki je bil že takoj zelo angažiran. Vidim, da je špansko predsedstvo zelo ambiciozno, da ima veliko tem na dnevnem rebu. Veseli me, da ste vključili tudi direktivo o čezmejnem um, o čezmejni oskrbi pacijentov, da ste to ohranili na dnevnem redu, kajti številni ljudje v Evropi upajo na podlagi tega, predvsem tisti, ki živijo v obmejnih regijah in upam, da bomo tukaj lahko napredovali. Imamo dolg seznam govorcev, začel bom s koordinatorji, če gre tri minute, ker imamo pred nami še dolg program. Peter Lize je prvi. Hvala lepa, gospa ministra, dobrodošla v Evropskem parlamentu, ampak vseeno bom nadaljeval v nemščini, pravi poslanec. Gospa ministrica, v zvezi z presajanjem. Res dobro, da ste si to zadali. Španija ni le v nogometu evropski prvak, ampak tudi pri presajanju organov. In zagotovo si lahko marsikaj naučimo od vaših izkušenj. Dve točki v zvezi s tem. V 18. členu je nekaj kočljivih stvari, o katerih razpravljamo in veste, da komisija predlaga um, spremembe. Vsi želimo biti tako dobri kot Španija, ampak uh, ni treba, da kopiramo vse, štile, vse stile, zato bi bili tako uspešni kot vi. Uh, kajti obstajajo tudi druge strukture, ki jih je morda treba izboljšati, ampak ni treba, da se jih odpravi. Torej, veseli me, da ste že rekli, da lahko 18. člen spremenimo. Bolj kritična pa je razprava v zvezi z členoma 13 in 15 um, v direktivi o presajanju organov, kjer gre za načelo darovanja brez plačila. Zaskrbljenost to slišim, da ima pravni, pravna služba sveta tukaj pomisleke in rada bi, rad bi vas eh, prosil, da podprete linijo komisijo, ki jo tudi podpira parlament, kajti tudi mi imamo pravno službo in tudi komisija ima pravno službo in oni so prišli do drugega spoznanja kot svet in rad bi to nakratko povzel. Seveda ne smemo urejati, karkoli želimo, ne smemo posegati poljubno v kompetenco držav članic in dobro je, da je svet tukaj kritičen, ampak ta tehnokratsko stališče pravne službe, ki pravi, da ne sme nas zanimati eh, varstvo darovalca, to ni prepričljivo, kajti seveda imamo kompetenco le v delnem področju zdravja, ne moremo pa reči, da, da je direktiva uspešna če je organ v redu, darovalec pomre. Torej, pomembna je tudi zaščita darovalca, gre za vprašanje zdravja in ne samo za juristično vprašanje, ki bi jo lahko urejali samo v državah članicah. Torej, vas prosim, da se držite tega, te smeri, ki so jo obrali komisija in parlament. Na kratko v zvezi z pravicami. Um, pacijentov, želite močno Evropo, una Evropa fuerte, potem morate spremeniti stališče. Kajti, če boste ohranili svoje stališče, ne boste imeli uspešnega predsedstva. Zadnja točka v zvezi z svežnjem zdravil. Tudi tu smo različnega mnenja o zveri z temo obveščanja pacijentov, ampak mislim, da moramo biti konstruktivni, moramo podati predloge, kako lahko bolje obveščamo pacijente, ne pa da vedno samo zavračamo predloge odprej. Delim se za skepso, ki jo je izkazal svet, ampak potem moramo predložiti nekaj boljšega. Hvala lepa hvala. Kompliment tudi za vaše osnovno znanje jezika. Dagmar Odberent ima besedo. Hvala lepa, gospa Jimenez. Pozorno sem vam prisluhnila in všeč mi je, kar ste povedali. Namreč, da želite zagotoviti visoko oskrbo in uh, kakovost, skupen prostor v Evropi, da želite ohraniti vrednote in načela. Uh, ki bodo ustrezali tudi sistemov oziroma potrebam našim pacijentom in kako želite odpraviti um, neenakosti. Ampak moramo povedati, da se je vaša funkcija sedaj spremenila. V dosedanjih uh, srečanjih um, na sveti, ste, svetu ste bili ena od 27. Takrat ste lahko zastopali politiko vaše države, sedaj pa ste predsednica sveta in sedaj morate in to veste. Uh, biti nekakšen um, odkrit, pošten posrednik med posameznimi člani Evropske unije. In uh, glede na to, kako je Španija doslej ravnala oziroma po, uh, kakšno stališče je imela pri določenih temah, to sedaj ni možno. Naj pri tem omenil teme, kjer Španija morda ni vodilna. Razumem, da se, ste pri presajanju organov vodilni, ker imate dobre reference, ampak so pa druge področje tudi, ki so za vas morda manj pomembne, za nas pa so. In tukaj predvsem omenjam um, čezmejna oskrba pacijentov. Naš predsednik je rekel, kot da je to neka, ena od vaših prioritet, ampak jaz bi to rada slišala od vas. Od vas bi rada slišala, ali kje na kakšnem papirju je zapisano, uh, da je to vaše predsedstvo in ali želite to nadaljevati v vašem predsedstvu. Aprila 2009 je potekalo prvo branje na to temo v parlamentu, tega je že skoraj eno leto. Veste, da obstajajo sodišča Evropskega sodišča, ki pravi, pacijenti imajo pravico, da se gibljajo v Evropski uniji, tako kot eh, pomaranče ali pa bankovci. In vaša naloga je, da tej pravici date neko vsebino. In to, kar ste rekli, sodi sem. Skupni prostor pros eh, zdravja, to želimo, skupni prostor zdravja. O detaljih bomo zagotovo lahko govorili in spoštujem, da prihajate iz države, uh, kjer ni samo posebni umevno, da si človek sam izbere um, zdravnika. Jaz prihajam iz države, kjer je to temeljna človekova pravica. To so podrobnosti, o katerih lahko um, govorimo, ampak vi tega sedaj ne smete reči, kajti vi ste predsednica, svet, predsednica sveta, vi niste um, španka, ampak ste predvsem predsednica sveta. In od vas želim slišati, ali boste napredovali, ali boste gnali naprej tudi um, direktivo o čezmejni oskrbi pacijentov, kaj boste storili, ali boste dejali, naredili to, kar je Španija do, govorila doslej, da je to tema, ki bi jo najraje zmetali z mize. Imam velika upanja in upam, da me ne boste razočarali. Hvala. Ja, klara ansprache eines großen. No, to je bila jasna omemba velikega doseja, kjer smo v parlamentu že veliko eh, razpravljali o tem, ampak še ni prišlo do, in smo prišli do odločitve, želimo pa, da bi to storil še svet. Antonija Paranova. Hvala lepa. Čestitam, gospa ministrica. Odlično ste predstavili vaše prednostne naloge in eh, želela bi si, da bi lahko v vaši poklicni sposobnosti in vaših ambicijah, da bi bila lahko komisarka za zdravje v Evropski uniji. Eh, Čeprav mislim, da se tukaj borimo že leta in leta v zvezi z eh, vprašanjem subsidijarnosti, pa vseeno gre za zdravje. Čestitam vas, ker ste začeli za potrebami pacijentov, začeli ste z občetljivimi vprašanji, kot je dostop in varnost eh, zdravil in drugih. Ampak po naših izkušnjah v tej hiši vemo, kako težko je ko se pogajamo z eh, svetom in z državami članicami in kako zelo želijo zaščititi svoje nacionalne sisteme v nasprotju z potrebami ali recimo pričakovanji pacijentov. Moje vprašanje je, kako pravzaprav nameravate prepričati vaše kolege iz Ministrstva za zdravje iz drugih držav članic, da bi pospešili direktivo o čezmenju skrbi pacijentov in kaj nameravate, kakšno zakonodajo želite, ste predvideli, ko gre za varnost in kakovost. Ste se že kaj pogajali ali ste imeli že kakšne predhodne pogovore? Ali mislite, da boste prijeli podporo tudi od eh, belgijskega in mačarskega predsedstva, saj je vaš program zelo obsežen. A vi imate le šest mesecev za to? Bi lahko povedali, kaj je sploh izvedljivo na evropski ravni od vašega obsežnega programa? Hvala. Karl Hvala, Karl Schlüter. Hvala. Hvala lepa, gospa ministrica, za vašo odlično predstavitev tem. Več skrbi imam, torej potrebujemo boljšo preglednost v povezavi z posredovanjem informacij pri farmakovigilanci. Mislim, da je to zelo pomembno. Pogosto je težko za pacijente prejeti informacije od farmacevtske industrije. Potem pa me zanima, kakšni so stiki med eh, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje. Torej, veliko držav obstaja, ki niso zadovoljni z opredelitvijo nevarnih snovi. In ravno, ko gre za zdravila na eni strani in za varstvo okolja na drugi strani, je treba, po mojem mnenju, upoštevati določene postopke, tudi kar te, se tiče registracij. Spostavili ste tudi most med eh, zdravjem in okoljsko industrijo. Tudi komisar za industrijo pogosto meša tukaj jabolka in hruške, ampak pomembno je, da se podari preventivo, da imamo zdravo prebivalstvo in zato je treba okolje in uh, zdravje morata sodelovati, zato da bi res nekaj dosegli. In zato bi rad kaj slišal v zvezi s tem od vas. Torej, zelo močno povezujete okolje, industrijo in zdravje. Potem ste govorili o strategiji o zmanjšanju absorpcije soli. Študija parlamenta je bila izvedena na to temo in tu je šlo za sledeče. Ugotovili smo, da obstajajo učinkoviti ukrepi pri boju proti boleznim srca in ožilja in da se lahko tam potem tudi absorbira manj soli. Kako je v zvezi s tem v svetu? Hvala. Hvala. Gospa Matijas je naslednja. Eh, Hvala in dobrodošli, gospa ministrica. Uh, prisluhnila sem vašim besedam in vašem predstavitvi z velikim zadovoljstvom. Vaše prioritete so tudi zanimive, kar pa se tiče socialnih parametrov v, na področju zdravja, pa mi je bilo še posebej všeč, da se nameravate tudi ukvarjati s tem. Imam pa nekaj vprašanj ena od eh, prioritet, kot ste rekli, je svežen zdravil. Tu gre predvsem za ponarejena zdravila in o vprašanju farmakovigilance. Sem poročevalka v povezavi z ponarejenimi zdravili. In večkrat smo se pogovarjali tudi z predstavniki vaše vlade. Eno točka pa še ni za, za me čisto jasna, kar se tiče stališče sveta in zato bi rada vas vprašala, zakaj pravzaprav gre. Gre za to, ali je internetna trgovina, torej prodaja zdravil v, na internetu, ali je to nekaj, kar bi morali vključiti v pravne predpise, ali je to nek vhod za ponarejena zdravila, ali to bi bilo težko izpustiti in razložiti ljudem, zakaj smo to izpustili. Kronične bolezni ste omenili, potem večja življenska um, doba, kronične bolezni. Obstaja kronična bolezen, ki s tem ni povezana in to je diabetes. Diabetes je v porastu, 32 milijonov ljudi ima diabetes in to je skoraj 8 odstotkov evropskega prebivalstva veliko držav članic je, ki nimajo neke eh, posebne strategije za boj proti diabetesu. Zato bi rada od vas slišala, imate vi kakšne predstave v zvezi s tem, morda bi nam lahko kaj povedali za naslednje mesece. Hvala lepa. Schön, Hvala lepa, François Grostet. Si, euh, la ministre, je vais revenir sur une... Hvala lepa, gospod predsednik, gospa ministrica. Jaz bi se povrnila k temi, ki mi je zelo pri srcu. Sem poročevalka za direktivo o čezmejni oskrbi pacijentov. Kolegi so že govorili o tem. Vemo, da je Španija decembra bila zelo negativna v zvezi s tem. Takrat ste namreč začeli kampanjo proti tej direktivi in nekatere države članice ste skušali prepričati, da vam sledijo. In to je v končni fazi preprečilo nek konsens, ki ga pa pričakujemo že dolgo časa. Rekli ste, da želite doseči nek konsens pri tej direktivi, pa me zanima, kako želite priti do tega, saj ste vi tisti, ki ste štartali kampanjo proti temu. Kako vam lahko zaupamo, če nam sedaj rečete, ja, bomo pa dosegli sedaj konsens? Torej, prosim, da ste jasni. Kolega je to že omenil, v tej direktivi smo imeli neko minimalne določbe, prevzeli smo to, kar piše tudi v sodbah Evropskega sodišča, več nismo želeli. Želeli pa smo kot parlament, da smo mi zakonodajalci, ne pa sodišče. Bili smo dovolj pametni, da smo nekaj predlagali v tej direktivi, kjer lahko dosegli, smo lahko dosegli največje soglasje. in uh, tu ste bili proti. Torej, to, kar pravite, je po mojem mnenju na zelo šipkih nogah. Ne vem, če bomo res morali počakati na belgijsko predsedstvo, zato da bo prišlo do napredka. Ne le parlament čaka na um, to besedilo, ampak tudi pacijenti po celi Evropi. Hvala lepa, potem pa še Andres Perilijo, potem pa lahko odgovorite na prvi krok. Gracias, señor presidente. Señora ministra, eh, yo quería felicitarle por la. Hvala, predsednik. Uh, Gospa ministrica, vaš prispevek je bil zelo jasen. Povedali ste, da je javno zdravstvo ne samo pravica, ampak da predstavlja inštrument, ki zagotavlja enakopravnost. Omenili ste pomembne teme, naprimer preseditev organov in tako naprej. Sam imam dve vprašanji za vas. kakšno je vaše stališče v povezavi z uvedbo evropske kartice za presajanje organov, za darovanje organov in uh, naslednja točka, ki je prav tako pomembna, ali bi lahko povedali, katere so vaše prednostne naloge no, na področju tako imenovanega izdravja. Celo vrsto vprašanj, ministrica ima sedaj besedo. Eh, eh, Hvala. Zahvaljujem se poslancem za vse vprašanja. Najprej moram nekaj nasplošno pojasniti. Španija, predseduje Evropski uniji in zelo se zavedamo te naše vloge. Vemo, da moramo zastopati mnenja vseh držav članic. In uh, ne glede na to, kakšno stališče ima Španija kot takšna, to boste tudi lahko videli na lastne oči v času našega predsedovanja. Zastopati želimo vse države, zato tudi sodelujemo z Belgijo in pa Mačarsko v okviru trija, pa tudi z drugimi državami članicami v okviru strokovnih svetov. In eh, vemo, da moramo skupaj oblikovati evropsko politiko. In drugič, s tem bom tudi odgovorila na nekatera izmed vaših vprašanj. Kar se tiče čezmejne oskrbe pacijentov, uvodoma sem povedala, da se da pripravljamo. Da želimo soglasno stališče. Španija je pač zastopala svoje stališče, nismo bili proti direktivi kot takšni, ampak smo pač zastopali naša stališča. Namreč naslednja, zdravje je pravica in zdravstvena oskrba je storitev, več ne. Želeli smo zagotoviti varnost eh, naših bolnikov in želeli smo omogočiti tudi čezmejno oskrbo pacijentov. Zato smo zaprosili za to, da bi imeli možnost predhodnega dovoljenja, če mora bolnik zaradi zdravstvenih razlogov potovati v tujino, tako da bi bila zajamčena kakovost tudi tamkajšnjih zdravstvenih storitev, da bi se oseba lahko odločila, kje se želi zdraviti. Bili smo pa bolj ambiciozni pri urejanju neke bistvene pravice, v bistvu smo bili bolj ambiciozni. Predlog, ki smo ga dobili, smo nekoliko spremenili in to, kar je vseboval ta predlog, je v bistvu že bilo urejeno v uredbah, ki jih imamo um, v uredbah o socialnem zavarovanju. Vedno smo delovali konstruktivno v duhu sodelovanja in uh, prizadevali smo si, da bi zagotovili varnost in pa kakovost za naše državljane. Zdravstvene zdravje ni neka dobrina, ampak mora biti um, javna storitev in v tem smislu bomo delovali naprej. Seveda bomo prisluhnili tudi temu, kaj bo povedal nov komisar na to temo. Sedaj pa nekaj o direktivi o presajanju organov. Moramo imeti omrežje darovalcev in hkrati moramo zaščititi ščititi tudi darovalce. Podprli bomo predlog sveta. Pomembno je zagotoviti altruistični darovalni model in moramo tudi zaščititi darovalce organov. Delo je doseglo že velik napredek in resnično se splača si še naprej prizadevati za ciljem, da se zagotovi varnost in pa enaka obravnava vseh darovalcev. Kar se tiče svežnja o zdravilih, tudi tukaj smo dosegli velik napredek na področju ponarejenih zdravil, pa tudi na področju farmakovigilance. Na področju informiranja pacijentov. Tukaj še ni bil dosežen dogovor, ampak še naprej si bomo prizadevali za napredek teh dveh direktiv, torej o farmakovigilanci in pa o ponarejenih zdravilih. Vseeno mislim, da smo v preteklosti dosegli pomembne korake naprej in uh, Zato si bomo tudi še naprej prizadevali. Potem preglednost pri farmakovigilanci. Potrebujemo več transparence za naše državljane in državljanke, če gre za grožnje, ki jih predstavljajo zdravila. Potrošniku moramo zagotoviti več informacij in več varnosti. To je zelo pomembno. In sedaj nekaj o pobudi za zmanjšanje vnosa solib. Na to temo smo imeli zasedanje in uh, veliko spornih točk smo tukaj že odpravili in prepričana sem, da bomo junija lahko tukaj sprejeli sklepe, um, ko bo šlo za zmanjšanje vnosa soli. In potem še nekaj o preventivah pri boleznih srca in ožilja. No pa še varnost živil, uh, Tukaj moramo najprej pogledati, kaj bo rekel strokovni panel oziroma EFSA, Evropska agencija za varnost hrane. E, torej, njihovo mnenje bo odločilnega pomena. Mislim, da sem s tem e, odgovorila na večino vprašanj. No, še e-zdravje. Tukaj moramo upoštevati sklepe, ki jih je sprejelo švedsko predsedstvo. Imeli bomo tudi nove pobude, in nove mehanizme, ki bodo zagotavljali mm, namen pretok zdravstvene oskrbe tudi na tem področju. Želimo zagotoviti pravno varnost in pa želimo takšno politiko, ki bo omogočala digitalno zdravstveno oskrbo. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na naše splošne cilje. Gospodarstvo si mora opomoči in ustvari, ustvarjena morajo biti nova delovna mesta. V Barceloni bo potekalo zasedanje v organizaciji skupaj z Evropsko komisijo in uh, v tej uh, konferenci bo šlo za tako imenovano e-zdravje in za trajnostno zdravstveno oskrbo. Govorili bomo o pritiskih na zdravstveni sistem. Vemo, da se evropsko prebivalstvo stara, da upada število rojstev in da raste število kroničnih bolnikov. In eh, na, torej, na tej napovedani konferenci bomo govorili o možnih izboljšavah naših zdravstvenih sistemov. Hvala, gospa ministrica. Eh, Španija želi biti bolj ambiciozna pri čezmeni oskrbi z zdravjem. To smo si zapisali. To bi vsekakor veselilo marsikoga tukaj v parlamentu. Sedaj še drug krok. Asa Veslund bo prva postavila vprašanje.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 grozno je, da je zdravstveno skrbo včasih kot nekakšna loterija, ki se razlikuje od ene države članice do druge. Države članice se morajo učiti druga od druge, morajo slediti dobrim zgledom in moramo odpravljati razlike, ki obstajajo med njimi. To lahko naredimo za pomočjo najboljših praks in njihovega širjenja. Imam nekaj predlogov. Prvi moj predlog ima opraviti z informacijami. Ali lahko poveste, kaj se bo zgodilo v svetu ministrov? Kaj so tiste sporne točke med uh, ministri za zdravje, ki se torej razhajajo stališča posameznih ministrov? To vprašanje informiranosti je za nas zelo pomembno, če bi naj zauzeli svoje stališče. In potem drugič, bakterije, ki so, odpr, ki so odporne na antibiotike. Te predstavljajo problem tako v Evropi kot tudi v ZDA. Kaj bo naredilo špansko predsedstvo na tem področju, kako bi lahko zmanjšali uživanje antibiotikov, tako da bi s tem zmanjšali ta problem? Hvala. Se želiš še kdo javiti k besedi? Če ne bomo zaključili seznam govornikov, še sedem govornikov imamo. Dobro, vsi ste zabeleženi. Naslednja je Elizabeta Vukaševska. E, e, ja Hvala. Ne vem, ali obstaja kakšna država, ki bi jo lahko opisali kot idealno v smislu zdravstvene oskrbe. Vesela sem, da je Španija vodilna država, ko gre za presajanje organov. Nekatere države članice se spopadajo z pomankanjem darovalcev. Ljudje niso pripravljeni darovati svojih organov. Ali lahko nekaj poveste o možnosti kampanj, s katerimi bi spodbujali ljudi k temu, da naj darujejo organe? Um, res je, da bomo to obravnavali kasneje na našem sestanku, ampak vseeno me zanima vaša stališča o, o aferi v povezavi z cepivom proti gripi. Moramo se vprašati, ali nismo za to cepivo vrgli stran denarja, ki bi lahko sicer porabili za druge elemente v zdravstveni oskrbi. In potem o pravicah um, čezmene zdravstvene oskrbe. Španija je bila ena izmed sedmih držav, ki je blokirala to direktivo. Poljska, iz katere države prihajam, eh, države, iz katere prihajam, eh, je tudi blokirala napredek zanima me, kaj bi moralo biti v tej direktivi, zato da bi bila po vašem mnenju dovolj ambiciozna. Vemo, da, da se zdravstveni sistemi 27 držav članic med seboj razlikujejo. Želim si, da bi tudi polski bolniki imeli pravico, da zdravstveno oskrbo poiščejo v drugi državi. Ampak seveda imajo naši zdravstveni sistemi omejene vire. Zanima me, ali lahko kaj konkretnejšega poveste o tej pobudi. Hvala. Richard Zeber je naslednji. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, Frau Minister, Sie... Hvala. Gospa ministrica, dobili ste dokaj äh, konkretna vprašanja, äh, vendar pa vaši odgovori niso bili tako jasni. Predvsem me je nekoliko začudilo, da svet ni pripravljen upoštevati tega, kar je odločilo Evropsko sodišče. In uh, kot parlament in kot svet bi lahko še kaj rekli pri čezmejni zdravstveni oskrbi. Vi pravite, da ste pravična posrednica, ampak do sedaj vam je ta predlog premalo ambiciozen. Morda bi lahko povedali kaj konkretnega o tem. Uh, kako preseči to, kar je odločilo Evropsko sodišče. Mi bi bili zadovoljni že, če bi uh, prišli vse tako daleč kot sodišče, ampak vi imate ambiciozen program, torej kaj želite vi. In uh, torej vsi v tej dvorani se strinjamo s tem, da je zdravje javna dobrina, ki je ne moremo obravnavati na enak način kot pomaranče ali pa kaj drugega. Ampak Dejstvo je tudi to, da so bolniki imeli do sedaj eh, velike težave, če so želeli to dobrino uveljavljati v kakšni drugi državi kot svoji. In tukaj smo vsi pozvani k temu, da poskrbimo za izboljšave. In eh, potem še nekaj. Povedali ste, da v državah članicah obstajajo velike razlike med kakovostmi bolnišnic. In eh, veliko krat se zgodi, da se bolniki okužejo v bolnišnicah. Zakaj ne moremo postaviti določenih standardov in zakaj se ne moremo držati načela, pokaži s prstom na tiste, ki tukaj kršijo določila. Morali bi jasno določiti, kaj je minimalni standard za naše evropske bolnike in pacijenti bi morali tudi jasno vedeti, kdo ne dosega teh standardov. To bi bilo možno. In potem še tretja stvar, o kateri je govorila predhodna govornica. Torej, sedaj smo se borili proti uh, prašiči gripi in eh, države so se s tem uh, ukvarjale vsaka na svoj način. Nemčija, na primer, je kupila 40 milijonov cepiv preveč. In uh, druge države članice so se pa, pač spopadale na svoj način. Uh, zakaj nismo imeli tukaj skupnega pristopa, zakaj nismo preseškov predstavili tja, ker so imeli pomankanje eh, in eh, zakaj nismo na ta način dobili enakopravne porazdelitve tega cepiva. Eh, sedaj smo ustvarjali samo neke nepotrebne dodatne stroške in zanima me vaš konkreten odgovor na to, kako bi se lahko temu izognili. Če bi Evropa naročila 300 milijonov, potem bi tudi morda bila uh, polovica preveč. To je pač uh, razprava zase. Naslednji je Mihajl Tremopolus. Hvala. Gospa ministrica, tukaj sem. Evropska agencija za okolje je nedavno naročila študijo, v kateri je bilo ugotovljeno, da so postopki za odobritev zdravil znotraj Evropske unije takšni, da morajo upoštevati tudi okoljske oziroma posledice za okolje, ki ga imajo zdravila in da bi morali zdravila oceniti tudi glede na njihov vpliv na okolje. Kaj menite o tem? Ali menite, da bi morali pri odobritvah zdravil upoštevati okoljske vidike? No in potem ste povedali tudi nekaj v povezavi z eh, genetsko spremenjenimi organizmi. Povedali ste, da želite upoštevati mnenje agencije EFSA, In eh, kandidat za komisarja za zdravje je tudi povedal, da bo upošteval to mnenje. Kako pa je z odnosi med predstavniki eh, Evropske agencije za varnost hrane in podjetji? Španija že leta prideluje genetsko spremenjeno koruzo. In ugotovljeno je bilo, da je do, zaradi tega prišlo do zakisanosti tal. Ali lahko kaj poveste o morebitnih študijah o vplivu na okolje, pa ne samo o vplivu na okolje, ampak tudi o vplivu na okolje pri pridelavi gensko spremenjene koruze. MNON 810. In potem, eh, kar se tiče cepiva proti novi gripi, kako je ravnala Španija pri svojih eh, cepivih? Kaj bi naredili, če ne bi imeli dovolj cepivna zalogi. Äh, äh, no, äh, ministrica je sedaj predsedujoča svetu, zato tukaj sedi kot predsedujoča svetu in ne kot španska ministrica. No, naslednja je na vrsti Pilar Ajuso. Hvala za vašo predstavitev programa. Ničemu ne morem ugovarjati, mislim, da je vaš program dober in ambiciozen. Nekaj komentarjev in uh, vprašanj o temi, ki je bila toliko krat omenjena in sicer mobilnost bolnikov in pa čezmejna zdravstvena oskrb, oskrba. Vsi se strinjamo s tem, da potrebujemo visoko kakovostne storitve, da je zdravje javna dobrina in da je zato uh, uh, je tudi javna storitev. To je res, ampak zdravstvo ni zastojn. In uh, s tem se vsi strinjamo. Seveda nimamo enak ležav v članicah. Storitve niso enako kakovostne v vseh bolnišnicah in zato ima pacijent pravico, da poišče najboljšo možno storitev. Ampak kako bomo pokrili stroške tega, v Španiji imamo veliko tako imenovanih zdravstvenih turistov. Ne vem, ali bo direktiva odpravila vse te probleme. To skrbi zdravstvene strokovnjake. Kdo bo torej plačal za vse te čezmejne zdravstvene storitve? In potem še nekaj o varnosti hrane. Torej, sama menim, da smo tukaj v Evropi zelo ambiciozni, imamo zelo stroge predpise glede kvalitete živil in na to smo ponosni, tudi potrošniki so na to ponosni. In kvaliteta živil je zelo dobra v Evropi. Ampak sedaj uvažamo tudi kmetijske izdelke iz tretjih držav, ki niso podvrženi enakim standardom in ne moremo preprečiti, da takšni proizvodi ne bi prišli na naše trge. Kakšni so tukaj mehanizmi rešitev? Dobro, imamo nadzor nad živili, imamo tudi inšpektorje, ki preverjajo izdelke, preden jih uvažamo oziroma ko izvažamo naše izdelke, so ti nadzorovani, mi pa jih ne moremo enako vredno preverjati. Naprimer, z novimi pravili na področju fitofarmacevskih sredstev. Zaradi teh določil ne smemo več na Tenerifih pridelovati paradižnika, istočasno pa iz Maroka uvažamo paradižnik, ki se prideluje ravno s istimi pesticidi in to se mi ne zdi smiselno. Ja, Dėkui už jūsų eh, prioritetų eh, pristatymą. Gospa Morku Naiti. Gospa ministrica, hvala za predstavitev programa. Vprašanja na področju zdravstva so tista, ki so nam še posebej blizu. Veliko vprašanj je bilo danes postavljenih. Eh, sama bi nekoliko konkretizirala ta vprašanja. Kandidat za eh, komisarja za zdravje in pa varstvo potrošnikov, gospod Dali, je v svojem zaslišanju omenil, da želi, da bi bilo v komunikacijskem svežnju več določil na področju varstva potrošnikov. Danes smo govorili tudi o farmakovigilanci. Katere dodatne ukrepe bi lahko podozeli, zato da bodo zajamčene pravice pacijentov? Hvala in še Mišela Rivasi. Merci, monsieur le président, et bienvenue, madame. Euh. Hvala. Gospa ministrica, prisrčno dobrodošli. Še enkrat se bom vrnila na zdravje. Če si ogledamo kakovo zdravstvo v Evropi, zlasti v industrijskih državah, lahko ugotovimo. 50 mil mor par cancer e par an. A da obstajajo veliko bi lahko rekli, epidemij. Imamo 50 tisoč bolnikov, ki imajo bolezni srca in uh, veliko denarja smo namenili za nakup 400. 2,2 milijardi evrov smo porabili za nakup 4900 uh, eh, paketov cepiva. Uh, ali smo tukaj upoštevali, upoštevali vse uh, vidike ali ne obstajajo tudi prednostne naloge, ki so bile bolj pomembne od tega? To nam mora služiti kot uh, lekcija, kako bomo sedaj v prihodnje bolje upravljali naše politike in na kakšen način lahko vodimo bolj neodvisno politiko, bolj neodvisno od svetovne zdravstvene organizacije. In še nekaj o GSO-jih. Do sedaj to ni bilo v vaše pristojnosti, sedaj pa to spada v domino zdravstva. In vemo, da obstajajo uh, veliki pomisleki glede tega, kakšne so vplivi GSO-jev na zdravje. te učinke preverjajo na podlagi GSO-jev, ki se predelujejo za obdobje treh mesecev. Kaj pa je z tistimi, ki se predelujejo za dal časa? Kako je z njihovim vplivom na zdravje? To so, bile, to so bila vprašanja. Ministrica ima sedaj možnost za odgovor. Muchas gracias, eh, señor presidente. Eh, muchas gracias. Hvala lepa. Skušala bom odgovoriti na vaše vprašanja. Začela bom z informacijami o živilih za potrošnika. Torej, sedaj imamo obvezo označevanja živil. Tukaj bomo na novo oblikovali določbe in uh, odpravili bomo vsa nesoglasja ter bolj jasno določili, kaj je tisto, kar mora biti zapisano na etiketi. In določili bomo tudi, kakšne so odgovornosti posameznih členov, tisti, ki so vključeni v dobavno verigo živil. To mora pripeljati do boljšega varstva potrošnikov, pa tudi do pozitivnih posledic za zdravstvo, saj eh, na ta način lahko potrošnik bolje izbere na osnovi bolj jasnih informacij na označbi. Lahko se informira o. o hranilnih vrednostih posameznega živila. Torej, predlog je sedaj eh, svet obravnaval, leto in pol smo tik pred dosežkom dogovora, samo še nekaj pomembnih elementov je potrebno razjasniti. Špansko predsedstvo bo spodbujalo razpravo v svetu, tako da bi junija lahko dosegli dogovor o celotnem svežnju. Seveda bomo v naš delo vključili tudi parlament. Pomembno je, da dosežemo eh, politični dogovor. Tudi strokovnjaki so zelo napredovali pri svojem delu in vse to bo pomagalo pri napredku samega predloga uredbe. Potem odpornost na antibiotike. To je zelo periča tema v Uniji. Vse države članice v okviru. Uh, Evropske agencije za preprečevanje bolezni se ukvarjajo z tem vprašanjem in to je prednostna naloga tudi španskega predsedstva. Potem, kar se tiče prašiče gripe. O tem je bilo veliko govora v medijih in eh, seveda našim državljanom to povzroča velike skrbi. sama sem bila ravno dva tedna ministrica, ko je prišlo upozorilo strani Svetovne zdravstvene organizacije in ko so prišli podatki o številu obolelih. Po drugi strani pa je bilo veliko obolelih oseb in 60 mrtvih v Mehiki samo dva dni po tem obvestilu. Po dveh tednih smo že imeli obolele v ZDA, v Kanadi in eh, v roku dveh mesecih je bilo 50 držav prizadetih. Potem je ta številka rasla in tako naprej. Zelo veliko je bilo eh, ljudi, ki so zboleli za to novo, kriv, eh, za to novo gripo. Veliko obratov in šole bilo treba zapreti. To je bil nov virus, zelo nalezljiv virus. H1N1, e ampak o tem virusu nismo vedeli skoraj nič. Vedeli smo samo to, da je zelo nalezljiv in po drugi strani, da šest odstotkov ljudi, ki zboli za tem virusom, umre. Prav tako nismo vedeli, kako se razvijal in kako se bo obnašal. Ugotoviti smo morali, da, 30, da je bilo 30 odstotkov obolelih zdravih odraslih. In uh, zato je to povzročalo velike skrbi zdravstvenim delavcem. In tudi oddelek za nadzor epidemije pri uh, Svetovni zdravstveni organizaciji tukaj, se je tukaj vključil in sprožil alarm. Sama sem morala kot. Uh, ministrica sprejeti določene ukrepe, zato da bi zmanjšala eh, vse možne negativne posledice in tudi drugi ministri iz drugih držav članic so skušali zbirati informacije ter eh, sprejeti ukrepe za omejitev te bolesni. Mislim, da smo dobro postopali. Zdravstveni ministri eh, Evropske unije so se usklajevali pri svojih odzivih. Dogovorili smo se naprimer o tem, katere so rizične skupine. To se danes zdi jasno, ampak eh, znanstveniki, ministri so se morali najprej dogovoriti o tem, kdo je sploh rizična skupina, kdo so tisti, ki bi jih morali najprej cepiti. Takrat smo se um, dogovorili in na to smo usklajevali tudi organizacijo. Um, boja proti bolezni. Danes se veliko razpravlja o cepivu. To je bila sicer eh, stvar, ki je bila v pristojnosti nacionalnih držav, ampak eh, v glavnem dogovorili smo se, da je potrebno cepiti ljudi v enaki meri, kot jih cepimo pri navadni gripi, to je približno 30 odstotkov. Trenutno Svetovna zdravstvena organizacija želi na novo analizirati, kaj se je dejansko zgodilo. Sedaj torej čakamo na rezultate teh poizvedovanj. Meni je kot zdravstveni ministrici seveda jasno, da so vlade oziroma da so nacionalne države želele zaščititi svoje državljane, bilo je tudi manj smrti, kot smo jih pričakovali. Vendar pa ne vemo, ali je te epidemije že konec. Ne vemo, če lahko že zapremo ta dosje. Najprej moramo nekoliko počakati. Znanstveniki, strokovnjaki morajo nadaljevati z svojim delom in ugotoviti, kakšne so tukaj resnično bile posledice. vsaka država je v skladu z razmerami v, na licu mesta sprejela pač določene potrebne ukrepe. In potem ste me vprašali o Španiji. V bistvu je vseeno, kaj je počela Španija, kako je povedal že predsednik. Na vsak način smo se želeli pripraviti na. smo želeli zagotoviti, da bomo zaščitili zdravje naših državljanov. In potem, če se vprašamo, ali je bil. Eh, ali je bila ta zaskrbljenost eh, upravičena? No, spomnite se tukaj na slike, ki smo jih dobili iz Mehike ali pa tudi iz eh, Japonske in iz Kitajske. Na to se moramo spomniti. Morda posledice niso bile tako hude, ravno zato, ker smo hitro ukrepali. Tudi to je smiselna razlaga. No, potem pa presajanje organov, darovanje organov. Tukaj moramo uskladiti naše pristope. V Evropski uniji obstaja veliko izkušenj iz zadnjih nekaj let. In uh, mislim, da število darovalcev narašča pri čemer se je zmanjšalo tudi število prometnih nesreč. Potem, kar se tiče usposabljanja strokovnih delavcev. Tudi to je zelo pomembno. Pomembno je, da vzpostavimo stike z bolniki. V zadnjih letih je naraslo število starejših darovalcev organov, ampak zato potrebujemo strokovne delavce, ki so sposobni tudi osveščati bolnike o tem vprašanju. Potem tudi priseljenci. Morda vas bo presenetilo, ampak v Španiji je tako. da so tam včasih oni največji darovalci ali pa državljani tistih držav, ki morda na, v svojih lastnih državah eh, se ne odločajo za darovanje. Zaupno zaščita bolnikov, vse to je zelo pomembno v povezavi s tem in zato si bomo prizadevali in potem vpliv zdravil na okolje. Vse to moramo upoštevati. Tukaj obstajajo zanimive raziskave na to temo. Španija ima sistem za zbiranje starih zdravil v lekarnah. To je program SIGRE, in takšne dobre prakse bomo še nadalje spodbujali. Potem uradniki EFSA in o varnosti dobavne verige živil. To na evropski ravni dobro deluje, torej ta sistem eh, zgodnega opozarjanja in to ustvarja visoko stopnjo varnosti. Ne vem nič o tem, da bi tukaj ne obstajale kakršne koli težave. Potem uvoz živil. Živila, ki jih uvažamo, morajo odgovarjati evropskim standardom. To je zame jasno. In potem tudi inšpekcije v izvornih državah morajo biti možne. tudi v državah izvora se izvaja inšpekcijske in pa veterinarske probleme, pa tudi na uh, preglede, pa tudi na mejnih prehodih. 8. marca bomo organizirali tudi posvet na to temo. In še ob koncu, gospod predsedujoči, če mi dovolite še eno minuto, da povem nekaj o direktivi o čezmejni zdravstveni oskrbi. El reglamento 883. Tukaj gre za uredbo 838, 883, oprostite. Potem je tukaj še izvedbena uredba 987 iz leta 2009. To vam omenjam zato, ker je treba državljane zaščititi. Člen 22 in 883 pomeni, da, torej ti členi pomenijo, da imajo eh, državljani pravico do zdravljanja, če je to možno v eh, državi. Pomembni pa so tudi roki obstaja evropska zdravstvena kartica in pa eh, zdravljenje je možno. To pravi 19. člen eh, uredbe 383. Dovolite še nekaj. Če stanujemo v drugi državi članici, ampak ne v državi, ki je pristojna. To so stvari, ki se urajajo glede na državo rezidence. Za zdravljenje v tujini pa je treba vnaprej dobiti privoljenje pristojnega organa. To pomeni, da sme potem pacijent nekam drugam. Glede na to, kar Evropsko sodišče obstajajo, odprti samo še nekateri primeri kjer je vnaprej potrebna privolitev. Dovolite, da spregovorim še o nekaterih zadevah. Želim direktivo o čezmejnem eh, zdravljenju pacijentov in želim, da je ta direktiva ambiciozna. Želim obravnavati zdravstvene storitve v svežnju. Ne vem, ali veste, da je direktiva, kot je bila predložena zadnjemu Evropskemu svetu, vsebuje neenako zdravljenje za različne državljane. Če potuje nekdo v drugo, da če je nekdo potoval v drugo državo članico, je, so se mu povrnile samo tiste storitve, za katere bi dobil povračilo samo v državi bivanja. Vsakašno zdravljenje pa se nadomesti, nadomesti torej samo eh, v primeru, če se to povrne samo v, dr, v lastne države članici. To pomeni, da evropske državljani niso deležni enakšne, enake obravnave. Izključeno je bilo naprimer zdravljenje redkih boleznih. V takšnem primeru je potrebno imeti evropske referenčne bolnišnice, zato da bi potem te prevzele zdravljenje. Pacijent brez dokumentov oziroma pacijenta je lahko brez dokumentov pustil zdraviti drugod, ampak kako in kje, to pa ni bilo jasno. In v tej povezavi je pomemben tudi nadzor kakovosti. Ehm, namreč gre za to, da je šel pacijent v takšen center, ki je del eh, nacionalnega zdravstva. Potrebno je rešiti oziroma urediti vprašanje harmonizacije. In ta vprašanja bomo morali obravnavati, ko se bomo pogovarjali o tej temi. To so stvari, ki so pomembne in zato bi morali iti korak dlje, zato da bi dobili zdravstveni svežen, ki bi zagotavljal minimalne zdravstvene storitve za vse državljane v Evropi. Lepa hvala. Hvala lepa, gospa ministrica. Hvala lepa za vaše odgovore. Vidim, da bomo imeli še zanimivo in živahno razpravo o naslednjem krogu. Vprašanj pa moramo pojasniti, o čem govorimo in kako ambiciozni, ambiciozni bomo. Če bomo preveč ambiciozni, potem tudi ne bomo dobili pozitivnih rezultatov. Harmonizacija zdravstvenih sistemov, to bi bilo nekaj zaželenega, ampak imamo 27 držav članic in pravzaprav bi bil to velikanski izziv. Obljubili ste nam, da boste pravična pogajalka In Evropskemu parlamentu je ta dosje izredno pomemben, kajti vemo, da si milijoni državljanov obetajo dodatno vrednost iz te teme. Zlasti za regionalne regije, za mejne regije gre tukaj. In pravzaprav je težko razumeti, da še vedno obstajajo v teh eh, območjih eh, stare meje in da še nimamo tiste Evrope, ki bi si jo želeli. Ampak o tem bomo še govorili. Hvala lepa, vem, da ste se dobro pripravili. In bili ste že v stiku z ja, poročevalci in z koordinatorji. Videli smo, da ste motivirani. Človek je v spredju, tako pacijent kot potrošnik. In varna hrana ter varnost zdravil, tudi to je za vas v spredju. To je pomembno za vas in za nas. Torej, želimo vam veliko uspeha in eh, veliko uspeha v predsedovanju Španije želim. Hvala lepa, da ste bili z nami. Ok, goodbye. Prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. To je točka 19. Ostali bomo pri temi, ki jo smo jo že omenili. Gre za standarde kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev. Imamo poročevalca, ki se je poglobljeno ukvarjal s to temo. To je gospod Miroslav Mikolašik. Gospodu Mikolašiku bom takoj predal besedo. Ali pa morda počakajmo še nekaj trenutkov, da se vznemirjeni v dvorani poleže. Ja, ja, ja, vse je bilo zelo zanimivo in razborljivo, ampak pogovarjate se lahko naprej tudi zunaj dvorane. Okay, Jetzt können wir okay. weitermachen. Bitte. Äh, Dobro, mislim, da lahko nadaljujemo. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, rad bi izkoristil priložnost in izrazil navdušenje nad predlogom komisije, ki je rezultat dolgih let dela in pa javnih posvetovanj. Imeli smo javno zaslišanje o varnosti presajanja organov novembra v lanskem letu in eh, lepo pozdravljamo ta predlog. To lepo pozdravljajo vse zadevne stranke. Dovolite nekaj besed o samem predlogu, preden se bom osredotočil na nekaj podrobnosti v zvezi z predlogi sprememb, ki jih obravnavam v svojem osnotku. Ta direktiva določa pravila, da bi zagotovili visoke standarde kakovosti in varnosti organov človeškega izvora, ki so namenjeni za prestav, presaditev v človeško telo. Tukaj gre za proces um, pridobi, uh, darovanja, pridobivanja, testiranja, določanja značilnosti, konzerviranja, prevoza in presajanja. Uvaja tudi nacionalne programe in pa standarde v zvezi s tem v državah članicah. Osredotoča se na proces pridobivanja in pa tudi na sistem poročanja, ki je s tem povezan. Posebna pozornost se namenja sledljivosti in pa zaščiti prejemnikov in darovalcev. Glede na izvajanje obstajajo določile, določila o imenovanju pristojnih nacionalnih organov. Evropska organizacija za izmenjavo organov in pa za izmenjavo organov s tretjimi državami. Tudi to je predmet te direktive. Zato, da bi zagotovili zdravstveno zaščito v celotni Evropski uniji, ta direktiva uvaja zavezujoče skupne standarde glede kakovosti in varnosti človeških organov, ki so namenjeni presaditvi. Po sprejetju direktive o kakovosti in varnosti človeške krvi in sestavin krvi iz leta 2003, je sledila direktiva o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic leta 2004. Zdaj pa prinaša ta direktiva tudi obravnavo človeških organov, tako da se je zaokroži zakonodajo, ki je določa člen 152 pogodbe, eh, Lizbon, eh, eh, Lizbonske pogodbe. Skupno moramo ukrepati na evropski ravni, to je bilo jasno izraženo tudi v resoluciji o darovanju in presajanju organov to resolucijo je Evropski parlament z veliko večino sprejel aprila leta 2008. V zadnjih petih desetletjih je presajanje postalo etablirana in eh, preverjena praksa v Evropi, ki je prinesla tudi podaljšanje življenjske dobe in pa okrepitev kakovosti življenja. Poleg tega je tudi izražanje solidarnosti in pa nesebičnosti v evropski družbi. Pa vendarle so se potrebe po presaditvah povečale v Evropski uniji. In povečale so se bolj, kot pa je zraslo število darovanih organov. Številni pacijenti umro zaradi tega, ker vlada kronično pomankanje organov. Torej, obstaja veliko neravnotežje med popraševanjem in ponudbo. To pa je sprožilo tudi primere komercializacije in pa nezakonitega tihotapljanja oziroma trgovanja s človeškovimi organi, kar pa krši temeljne človekove pravice. Primankovanje organov predstavlja velik izziv. Razlog pa so tudi različni odnosi do tega v državah članicah. Velik potencial za zvišanje števila preseditev je čezmejno sodelovanje. Zato moramo sprejeti skupne standarde kakovosti in varnosti. Pozdravljam ta predlog in zelo cenim tri bistvene cilje. Izboljšanja kakovosti in varnosti pacijentov na ravni Evropske unije, zagotovitev zaščite darovalcev in pa okrepitev sodelovanja med državami članicami. Nasplošno je v Evropski uniji družbeni konsens o darovanju organov, zato da bi jih tudi presajali. Toda obstajajo različne kulture, tradicije in pa različne organizacije v državah članicah in to pomeni, da imajo države različne pristope do tega vprašanja. Želimo si harmonizirati kakovost in pa varnostne ukrepe. In v tej luči povdarjam, da direktiva ne sme nalagati dodatnega upravnega bremena državam članicam. Dopuščati mora dovolj prežnosti, prožnosti, ne da bi pokvarili obstoječe dobre prakse. Naj povdarim nekaj pomembnih tem, ki so del predlo predloga. Prvič. Naš skupni cilj je visok uvesti visoke standarde v zvezi z presajenim, presajenjem organov v celotni Evropski uniji in radi bi izboljšali sodelovanje med državami članicami. Nekatere države članice imajo že dober sistem presajanja in te države bodo lahko ohranile svojo organizacijo in pa svoje upravne strukture. Hkrati pa direktiva ne bo preprečevala državam, da bi ohranjale ali uvajale strožje zaščitne ukrepe, kot pa tiste, ki jih prinaša direktiva. spoštovali bomo organizacijo držav članic in tako se bomo izognili konfliktom med suverenostjo držav in pa med Evropsko skupnostjo. To pomeni, da se bo ohranilo tisto, kar že sedaj dobro deluje. Drugič, kar se tiče varnosti, darovanja in presajanja, moramo anonimnost zamenjati z sledljivostjo. To pomeni, da moramo zagotoviti, da bo vsak organ sledljiv od darovalca do prejemnika. To načelo sledljivosti in pa določljivosti je močno povezano. Kajti sledljivost mora biti vedno zagotovljena. In darovalce je potrebno identificirati, če je to potrebno. Države bi morale storiti vse, da bi zagotovile zaupnost, odgovornost in razpoložljivost osebnih podatkov darovalcev in prejemnikov. Tretjič. To so neplačane donacije na prostovoljni ravni. Strinjam se z stališčem komisije, da mora biti program presaditve organov takšen, da temeli na prostovoljnosti, kajti to načelo je zasidrano že v pretekli zakonodaji o substancah človeškega izvora. Organi morajo biti vedno prostovoljni dar in obvorivati jih moramo pred možno komercializacijo. Sistemi darovanja in presajanja morajo temeliti na altruizmu. Tukaj gre za neplačane prostovoljne donacije. Hkrati pa moramo zagotoviti tudi varnost. Če darovanje ne bi bilo prostovoljno ali pa če bi bila predvidena finančna nagrada, potem ne bi mogli zagotoviti dobrih standardov. Kajti tukaj gre za reševanje življenja. To mora biti v spredju in to mora biti edini cilj. Če bi se kršilo načelo prostovoljnosti in nekomercializacije, potem bi bilo to slabo. Kaj ti preprečiti je treba trgovanje z organi človeškega izvora? trgovanje z organi pomeni kršitev temeljnih človekovih pravic. Torej, nekomercializacija in prostovoljnost morata biti v spredju, to pa določa tudi konvencija o človekovih pravicah in pa o biozdravilih. Isto je to tudi zapišeno v protokolu in tudi v bistvenih smernicah Svetovne zdravstvene organizacije o presaditvah organov. To načelo je zapisano tudi v listini temeljnih človekovih pravic. To je vključeno tudi v direktivo iz leta 2004 o celicah in tkivih ter o v direktivi o krvi in pa krvnih sestavinah. Številni darovalci organov so tudi darovalci tkiva. In zato je potrebno ohraniti ista načela tudi v tej direktivi. Soon, uh, Prehajam k zaključku, gospod predsednik. Četrtič. Kar se tiče zaščite darovalcev in prejemnikov, predlagam nekaj amandmajev glede odnosa tistih, ki darujejo in so še živi, zato da bi zagotovili več varnosti. Cilj teh amandmajev je zagotoviti, da prejme živi darovalec dovolj informacij, da se ga primerno ovrednoti, zato da bi se izognili zdravstvenim, duševnim ali socialnim zapletom v zvezi z darovanjem. Poleg tega mora biti darovalec deležen tudi zdravstvene oskrbe v primeru zdravstvenih zapletov zaradi darovanja. Uvajam koncept nadomestila. Ta pa je izključno omejen na to, da se povrnajo stroški povezani z darovanjem. Tukaj gre naprimer za potovalne stroške ali pa za izgubo zaslužkov, zaradi tega, ker se je nekdo odločil darovati organ. Hkrati pa je potrebno nadomestiti škodo tistim darovalcem, ki so utrpeli negativne posledice. Torej, nadomestilo mora biti izključno omejeno na eh, neprijetnosti povezane z darovanjem in pa sa stroški, ki so v resnici nastali. Torej, še enkrat povdarjam načelo prostovoljnosti in nekomercializacije. Petič. Zato, da bi izboljšali kakovost procesa presaditve, predlagam natančnejšo ubeseditev nekaterih članov, eh, členov, zato, da bi izboljšali besedilo tukaj gre za opredelitev darovalca, opredelitev pristojnih organov in še za nekatere druge zadeve. Naj sklenem, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Deljenje dobre prakse in pa strokovnega znanja v Evropski uniji se je že izkazalo za pozitivno pri zvišanju števila darovalcev. Sodelovanje bi morali ukrepiti zato, da bi opredelili uspešne elemente različnih sistemov darovanja in da bi jih tudi spodbujali na evropski ravni. Na evropski ravni bi to pomenilo, da bi izboljšali standarde kakovosti in pa varnosti organov namenjenih za preseditev. Kolegice in kolegi, hvala lepa za eh, vašo pozornost. Veselim se plodne razprave, vaših komentarjev in pa ugovorov. Hvala lepa. Ja, Mikolašek. Eh, Glückwunsch für diesen Bericht und auch danke, dass Sie sich so in čestitke za vaše poročilo in eh, da ste se tako kompetentno spopadli s to temo. Očitno gre za dosje, ki ga lahko vod, privedemo do uspeha pod tem predsedstvom. Hvala lepa. Imamo prijave k besedi. Andres Pereljo je bil prvi. Muchas gracias, señor presidente. La directiva que nos presenta el informe señor Miskolasic, eh, yo creo que la podemos considerar. Hvala lepa, gospod Perela Rodriguez. Slišali smo predstavitev te nove direktive in vsi se strinjamo, da je ta direktiva potrebna in da je bistvenega pomena. Rad bi komentiral trdo delo poročevalca in pa njegov odnos, ki ga je pokazal. Mislim, da je vzpostavil dobro vzdušje sodelovanja, hkrati pa je omogočil tudi dobre razprave na predstavitvah in drugod. To nam je tudi omogočilo, da smo dobili odličen feedback se strani španskega predsedstva. Torej, podal nam je nekaj zelo pomembnih informacij, naprimer, podatke o ljudeh, ki so na čakalnih seznamih. Podal nam je podatke na ravni držav članic, povedal nam je, da primankuje organov za preseditev in da to postaja kritično. Pokazal nam je tudi, da sedaj lahko uživamo koristi presajanja organov v smislu ohranjanja življenj in pa podaljšanja pričakovane življenjske dobe. Pokazal nam je, da obstajajo tudi stroškovne prednosti, če presajamo organe. Torej, za veliko večino tega, kar je povedal gospod poročevalec Mikolašik, se strinjam. Povedal je, da mora direktiva ohraniti visoko raven človekovega zdravja, da mora zagotavljati eh, dostop. Poleg tega se zauzema za učinkovitejši sistem pri eh, darovanju organov. Nekateri vidiki pa zahtevajo našo posebno pozornost. glede na čas, ki ga imamo na voljo za predloge sprememb, mislim, da bi morali dobiti oziroma doseči dogovor že v času prvega branja. Zlasti opozarjam na tiste člene, ki se nanašajo na neplačano darovanje in pa na prostovoljno naravo. Pomembno eh, je tukaj omeniti tudi stroškovno učinkovitost. učinkovitost. necesaria, diferente y complementaria. To pa je še en vidik, eh, o katerem moramo govoriti in to je o darovanju organov se strani živih darovalcev. To moramo razumeti kot sekundarno opcijo. Eh, na prvem mestu pa eh, mora biti darovanje organov, ko gre za mrtvega človeka. Torej ustanoviti moramo postopke in pa primerno ravnotežje. in zagotoviti moramo razprave. Pokazati moramo prožnost. Že je bila omenjena zaupnost, seveda eh, moramo to zajamčiti. Hkrati pa moram biti jasno, da tega ne moramo gledati samo z vedika zaščite podatkov. Seveda moramo zaščititi zaupnost podatkov. Toda za zdravstvenega vedika moramo zagotoviti tudi sledljivost organov. To pomeni, da zdravnik a, ne sme a, dobiti nekaterih podatkov, če želimo zagotoviti varstvo bolnikov. Torej, a, zdravnik mora dobiti podatke o tem, ali je pacijent trpel za kakšno boleznijo. Mislim, da to ne bo sprožilo zelo različnih mnen v naši razpravi. Poročevalec je upravil odlično delo in upam, da bomo lahko tekom španskega predsedstva dobili dogovor v prvem branju. Ni videti velikih ogovorov, videti je, da se v veliki meri strinjamo. Naj sklenem. Tako kot je eh, pri vsakem eh, predlogu, bi lahko določene stvari izboljšali lahko bi izboljšali oziroma razširili tudi uvodne navedbe. Te določajo oziroma eh, vsebujajo bistvene cilje direktive. Teda mislim, da je pomembno, da se tu spustimo v podrobnosti. Zelo smo si želeli izboljšati izobraževanje v zvezi s presaditvami v državah članicah, Potrebno je izboljšati tudi koordinacijo, eh, potrebno pa je tudi izboljšati vedenje o tem pri zdravnikih in o javnosti. Torej zagotoviti moramo primerno izobraževanje in tudi to mora biti um, zajeto v uvodnih navedbah. Zelo se veselim sodelovanja s poročevalcem. Hvala. Uh, Hvala. Gospa. Jana Kudakis. Hvala lepa. Tudi jaz bi rada čestitala poročevalcu za obširena, zelo občutljivo poročilo. V Združenem kraljestvu, kot tudi v drugih državah članicah, je število darovalcev sorazmerno nizko, predvsem v primerjavi z potrebami. Mislim, da govorimo o 28 odstotkih v Združenem kraljestvu. V poprečju tri osebe umrejo na teden, medtem ko čakajo na preseditev. Status je različen v posameznih državah članicah, odvisno od izvedbe storitev. Torej je treba ustvariti neke enotne zahteve, standarde, ki bodo povečale zaupanje um, v darovanje organov in to bo tudi povečalo število darovalcev. Tudi kar se tiče samega zdravljena, moramo ustvariti boljše zaupanje. Zelo sem vesela um, stavkov kot uh, tistih, ki ste jih uporabili v 11. predlogu spremembo, namreč da gre vedno za telo človeka, tudi po njegovih smrti. Tudi druge odstavke so zelo zanimivi. Torej, tudi kar se tiče varstva podatkov, to gre za uravnotežen pristop in tako je direktiva bolj okrepljena. Bistveno je tudi, za, kar se tiče vprašanja darovalcev iz tretjih držav. Dolga pot je, dokler bo splošno sprejeto darovanje organov, ampak mislim, da gre direktiva v, sploš, v pravo smer in da nas bo k temu približala. Še enkrat čestitam poročevalcu in upam, da bomo enotno podprli to poročilo. Hvala. Danke, Frau Marisa Matthias. Hvala, gospa Matijas. hvala lepa. Tudi jaz bi se zahvalila za upravljeno delo in čestitela poročevalcu. Gre za zelo pomembno vprašanje, kolegi so to že povedali. Pri številnih elementih se strinjamo, o tem seveda ne bom rekla ničesar, mislim, da je bilo delo upravljeno zelo skrbno in zato čestitke. pri eni točki pa vendarle imam dvome in mislim, da bi morali razpravo še ohraniti. Zakaj gre? Gre za to, da bi se anonimnost nadomestilo z pravili za strogo zaupnost. Zaščita darovalcev je nekaj, kar je odločilnega pomena. Kakovost. Postopkov in zdravljenja, to je seveda samo po sebi umevno, ampak kar se tiče anonimnosti darovalca, je pa nekaj, kar je tudi odločilno. tu je predlog komisije boljši pri tem, ko usklajuje anonimnost z sledljivostjo. V zvezi s tem mislim, da bi se morali še natančneje pogovoriti, da bi videli, kje so možna nesoglasja in kje bi lahko probleme, ki jih imajo nekateri s tem, odpravili. seveda potrebujemo neko minimalno jamstvo za to, da bo sistem ostal pregledan. Hkrati pa moramo poskrbeti za to, da ostane malo prostora za ustvarjanje problemov, ki jih sploh ne želimo. Po mojem mnenju obstaja možnost ustvariti nek sledljiv sistem, ne da bi pri tem hkrati izgubili anonimnost. Mislim, da bi se morali o tem še pogovoriti. Hvala. Ja, Hvala, to so bili poročevalci v senci, kolikor je prisotni. Gospod Mikolašek, sam imam eno vprašanje. V predlogu spremembe številka 27 ste pravičeno zahtevali, da države članice predložijo sisteme, v katerih bi se osebe lahko registrirale kot bodoči darovalci in da bi prostojni organi lahko dali prednost željam darovalcem darovalcev. Torej, kar se tiče sedaj pristojnih organov, v angliščini piše competent authorities. In eh, tukaj eh, pa je govor o pristojnih organih, kar to v nemščini zveni kot eh, neki državni organ, ampak v Nemčiji in tudi v drugih državah gre tukaj za um, zasebna podjetja, zasebne organizacije, ki so sicer pod državnim nadzorom, ampak uh, obstaja skrb, da bi kdo tukaj um, se spotaknil ob to izbiro uh, besed, morda bi tukaj rekli competent authorities and institutions ali kaj več. Skratka, da bi tukaj pojem razširili, drugače bo pri prevodu, vsaj v moj jezik, tukaj prišlo do problemov. Morda bi lahko kaj povedali v zvezi s tem. Gospa Pavanova Antonija, izvolite. Thank you, Mr. President. Uh, actually, uh, I will... Hvala, gospod Frederik Ries je, gospa Frederik Ries je uh, poročevalka v uh, senci, ki pa danes ni mogla tukaj biti, biti tukaj, zato me prosila, da predstavim njeno mnenje. V svojem imenu bi rada gospodu Mikolašku čestitala, kaj ti gre za zelo občutljivo temo in zelo zapleteno je najti pravo ravnotežje pri tako tehnične zadevi med eh, javnimi ustanovami in tudi med znanstvenimi oziroma z medicinskimi dognani. Delo gospoda Mikolaška je zelo dobra osnova in eh, Frederik Risceni to, da so politične skupine že podprle na tej stopni to, to poročilo. In eh, zdravniki morajo biti tisti, ki odločajo o tem, ali organ odgovarja vsem kriterijem. Tudi za skupino ALDE je tukaj pokriti nekaj pomembnih točk, vloga teh posebnih organov in pa njihovo okrepljeno sodelovanje, upoštevanje treh načel, anonimnost, neplačano darovanje in pa nadomestila za živeče um, darovalce. kar se tiče tudi povečanja pravic pacijentov, mora biti tudi tu dostopna najboljša tehnologija. Potem moramo podpreti tudi um, kartico za darovalce, ki mora biti v skladu z že obstoječimi sistemi in kompatibilna z njimi. Presajanje organov je zelo mlada disciplina in zato je treba podpreti moderne tehnologije, ki bi tudi zmanjšala tveganja in pa zavračanje organov. Zato pozdravljamo tudi amadmaje 1 in 5, kar se tiče vloge nacionalnega organa in pa sodelovanje z organizacijo, mednarodno organizacijo za izmenjavo um, organov, kot je to zapisano v 22. členu. Imam eno pripombo, pomembno je raziskati, kako se bodo države članice ohranile stike z organizacijami kot je Eurotransplant. In tukaj smo podali predlog spremembe v zvezi z 22. členom, da bi to sodelovanje tudi opredelili. Kar se tiče veljavnosti direktive oziroma področja veljavnosti, podpiramo predlog gospoda Mikolačka v njegovi spremembi 5 in 21 in enako velja tudi za vprašanje zdravljenja in drugih. Kar se tiče neplačanega darovanja, direktiva predlaga, da mora biti darovanje prostovoljno in eh, neplačljivo in v resoluciji tudi piše, da da morajo biti pogoji zapisani, pod katerimi je dovoljeno nadomestilo. Tu govorimo le o zdravstvenih in socialnih vrstah eh, nadomestil, ne govorimo pa o plačilih za darovanje. Skupina Alde ima dve prošnji, da se ohrani ta krhek eh, kompromis, ki smo ga dosegli v resoluciji in zato nam je ljubše če opustimo besedilo, ki ga je, pustil, ki ga je zapisal gospod Parelio in radi bi združili 25 in 22 predlog spremembe, ker prosimo za nadomestilo za živeče um, darovalce, kajti govorimo o socialnih zdravstvenih nadomestilih in o finančnih nadomestilih. Pomembno je tudi, da se zagotovi bolj varno uporabo darovanih organov. V tej direktivi ni govora o varnosti za eh, prejemnike ali darovalce, ampak samo za varnost organov. In eh, vidiki kakovosti pa morajo biti enaki v zvezi z desetimi enajstimi členom, se pravi z eh, preglednostjo in pa sledljivostjo, to je treba povdariti. pri konceptu varnosti in sledljivosti je pomembno to zagotoviti na ravni posameznega pacijenta, ne gre pa tu za neko splošno zmaševanje tveganj. Recimo, kot je širjenje um, nalezljivih virusov, kot je tudi hepatitis B in podobno. Frederik Ries, eh, ki je poročevalec v senci za skupino Alde, pozdravlja poročilo gospoda Mikolašika in gospoda Rodrigesa. Tu pozdravlja dobro sodelovanje. Um, zamisli so podobne, ampak med obema osnutkoma tudi, uh, so tudi razlike, predvsem kar se tiče interpretacije uh, plačevanja oziroma nadomestil za darovanje. Uh, končno pa je pomembno tudi tukaj uvesti nek komplementaren sistem na evropski ravni, zato da se bomo spopadli z pomankanjem organov, ki je velik problem. V mojem imenu pa bi rada povedala, da ne smemo gledati na presajanje kot na neko rešitev za nesmrtnost, in zato moramo tukaj videti, kakšne so prioritete pri ravnovesju sistema zdravstva. Hvala. Peter Lize. Peter Lize. Hvala, predsednica. Se Zdaj bom najprej govorila o, govorila o poročilu gospoda Mikolašika, govora je bilo tudi že o, gospod, o poročilu gospoda Pereja, ampak mislim, da bomo o tem še posebej govorili. Torej, hvala poročevalcu Mikolašiku, gre za pomembno temo, ki prizadeva človeštvo nasplošno in tukaj moramo najti neko eh, pametno rešitev, ki bo pomagala ljudem, ki pa bo hkrati ustvarila neko kvir za varnost in eh, varovanje pomembnih načel. Prva točka gradimo na nečem. To je bilo že povedano. Leta 2008 smo imeli poročilo Adamo in takrat je bila gospa Bepolc pristojna za EPP in smo našli širok konsens, kako bomo ravnali z to direktivo in rekli smo, da želimo direktivo, ampak da ne želimo pretirane birokratizacije. Na to je poročevalec bil zelo pozoren. In predsednik Jo Leinen je citiral nek člen, uh, v zvezi z pomenom um, organov. Mislim, da je gospod Mikolasik to na tem mestu, kjer je to pomembno, na 18. členu to dobro rešil. Kjer pravi, da je to neka služba, ki je bila določena strani države in ki je stvarno pristojna. Uh, to je lahko kakršnakoli organizacija, ki pa mora imeti uh, mandat države in bo mora biti v stanju, da izvaja kontrolo. Mislim, da se lahko na tej osnovi vsi um, zedinimo. Tudi to, kar sem slišal od posameznih držav članic, je zelo pozitivno in v tem smislu, kot je gospod Nikolašek to predlagal, moramo to nalevati. Potem sledljivost. Lahko se pogajamo o detajlih, ampak zelo pomembna točka je, da če nek organ je prizadet naprimer z nekim virusom in gre tukaj za nek eh, nalezljivo bolezen, potem mora biti to sledljivo, nek, eh, omr, nek darovalec, ki je preminil in ki je imel HIV, um, eh, to je treba seveda um, slediti, je treba vedeti, če je mogoče to so odkrili pri uh, ledvicah, je treba ugotoviti, kam je šlo srce in da se tja, tam ne prenese ta bolezen. In to je poročevalec dal v spredje in glede tega se strinjamo. V členih 13 in 15 je komisija podala zelo dobre predloge. Gospod eh, Mikolašek pa predlaga izboljšave, tudi v zvezi s tem se moramo pogovoriti, odločilno pa je, da moramo imeti skupno osnovo. Ne glede na to, ali se bomo približali oziroma približali ehm, besedilu komisije ali pa podprali, podprli predlog eh, Miroslava, za kar sem jaz. Pred svetom pa moramo braniti to besedilo in ga ne ne dovoliti, da se ošibi. To sem rekel sedaj že pred ministrico in to bi rad rekel še enkrat. Pravna služba sveta je izdala um, neka, neko mnenje, kjer piše, da uh, 13. in 15. člen deloma niso v skladu z zakonodajo skupnosti, da, da nista pokrita z načelom subsidijarnosti in tako naprej. Mislim, da se pravna služba moti, čeprav sam nisem pravnik, ampak vem, da ima komisija tudi pravno službo, ki je to preverila, preden je dala predlog na mizo. 2002-2003 smo že govorili o kakovosti celic in tkiv in parlament je zastopal takrat mnenje, ki ga zastopa sedaj komisija in pravna služba nas je podparla že takrat, čeprav je komisija bila takrat še drugačnega mnenja. Torej, poznam razpravo, sam sicer nisem pravnik, vem pa, da ravno pri tej temi, kot tudi pri drugih temah, če vprašaš tri pravnike, dobiš štiri različna mnenja. In zato se moramo biti na jasnem, da gre tudi za politični problem. Seveda želijo države članice, Eh, da se čim manj pristojnosti preloži na Evropsko unijo. In seveda obstajajo države članice, ki to treba tukaj javno povedati, ki si želijo odpustiti odprti, odprta vrata, ki sicer spredaj podpirajo um, neplačano darovanje, ki pa ne želijo tega. Uh, pravno zapisati, ker bi jih potem uvedali pri določenih praksah. Zato mislim, da je pomembno, da, pri tem, da smo pri tem vprašanju enotni. Vedno smo bili vpraš, enotni pri tem vprašanju, lahko se pogovarjamo o podrobnostih, ne smemo pa iti nazaj za predlog komisije. To je minimum, ki ga moramo sprejeti. In tu ne gre le za etično vprašanje ali za vprašanje načel. To je povezano z kakovostjo in varnostjo. Seveda lahko rečemo, da gre tu za etični princip, ko govorimo o brezplačno darovanje, ampak da gre tukaj tudi za tehnike, eh, kako želimo identificirati določene stvari. Ampak seveda ni normalno, da rečemo, da če nekdo dobi za to, da daruje organ 30 tisoč evrov in potem reče zdravniku, imel sem nezaščiten spolni odnos ali pa sem um, odvisnik od drog in včeraj sem si tudi ubrizgal drogo in tako naprej. Tega, to ne more biti. Tehnika je napredovala in določenih virusov ne moremo takoj uh, ugotoviti, takoj po um, okužbi. In zato je načelo neplačanega darovanja tudi način za preprečevanje uh, Eh, neželenega prenosa virusov in bolezni. In to je mnenje parlamenta in komisije in morda bi morala komisija to malce bolje razložiti, kajti v predlogu komisije ta povezava ni tako jasna in mislim, da je pomembno, da to skupaj zagovarjamo pred svetom. Ampak še enkrat, iz izkušenj pri tej temi vem in tudi drugi kolegi to vedo nasplošno, da če nekdo reče načeloma smo za, ampak iz pravnih razlogov smo proti, potem je zatem večinoma neka politična zgodba in zato je pomembno, da parlament nastopi odločno in sklenjeno in predlog komisije mora biti minimum o tem, kar se bomo sporočili in želim si tudi izboljšavo, ki jo je podal Mikolašik, nikakor pa ne smemo sprejeti manj kot je predlog komisije. Hvala. Je vous remercie, Peter Lise. Oh. Hvala, Peter Lise. Hort prosim. Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje. Pred štirimi tedni sem imel priložnost, ko je nek sodelovec po petih letih čakanja dobil organ in sem videl, kako se je njegova kakovost življenja izboljšala. Gre torej za zelo, zelo pomemben dosje in mislim, da moramo to obdelati zelo intenzivno, ampak tudi zelo hitro, zato da bo to lahko čimprej prišlo v veljavo. Poročevalec je upravil odlično delo, predvsem bi rad povdaril, da je vprašanje kakovosti in varnosti organov, to je zelo pomembno pri vprašanju, predlog, oziroma pri predlogu spremenba 14, to je zelo pomembno vprašanje. In s tem je povezano tudi vprašanje, brezplačnega darovanja in rad bi povdaril, da od te točke ne smemo odstopiti, ampak da jo moramo še naprej slediti. Tukaj je preveč nejasnosti in preveč možnosti, da bi se zopet vplivalo na slabo kakovost in varnost. Mislim, da je to vedno treba videti v povezavi skupaj. Seveda ni enostavno in imamo različne rezultate v Evropi pri darovanju organov. V Španiji je zagotovo organov več kot v drugih državah, ampak zato ne smemo ustrajati na neki enoten sistem, ampak na postopke, ki obstajajo v državah, da in te postopke vključiti v ta dosje, kajti to so poti, po katerih smo šli do, doslej in to je tudi garancija za kakovost in varnost. s tem bi zaključil svoj prispevek, čestitam za poročilo in Peter Lize je govoril pred menoj in zato bi podporil še vse, kar je rekel, lahko bi pa še enkrat ponovil, kar pa ni potrebno. Torej, čim prej sprejmimo ta dosje, sam sem res to doživel, kako lepo je, če nekdo prejme nov organ. Merci beaucoup. Orest Rossi. Hvala lepa, Orest Rossi. Hvala lepa gre za zelo pomembno besedilo, ki pa je tudi zelo kočljivo. Vprašanje anonimnosti, ki so jo omenili številni kolegi, pravzaprav ni največji problem. Seveda je zelo pomembno, ampak mislim, da ni tako, da kdo je pripravljen darovati organo ali kdo, jih, kdo to prejme, da ni njegov glavni problem, da ostane anonimen. To je lahko dodatno vprašanje. Te ljudje potrebujejo jamstvo kakovosti za te darovane organe. In to je glavna naloga. Tukaj moramo podati jasne uh, določbe, kakšne značilnosti mora imeti darovalec in kakšne mora imeti organi, ki se jih transporti oziroma presadi in uporabi. In tu imam dvome. Predlog spremembe 31. Tu je govora o darovanju organov med živimi in sicer med bližnjimi sorodniki in zakonci, ampak med zakonci gre ponovadi za to, da gre za poročene partnerje. Ampak partnerji, ki živijo skupaj, niso um, v krvnem sorodstvu in zato ne vem, zakaj bi imeli pravico da, do darovanja medsebojnega. Mislim, da je to v nasprotju za 20. točko, ki sledi. V 18. členu namreč piše, da naj se države članice ukvarjajo z vprašanjem, kako naj nadomestijo darovanja živih za nadarovanje z mrtvih. Ali naj gre to najbolj naj omejeno na sorodnike in zakonce, po drugi strani pa naj države članice preučijo, kako bi lahko okrepljeno uporabili organe živih darovalcev. Potem pa 32, tu je, se pravi, predlog spremembe 32 je vprašanje nadomestil. Seveda, ne da se darovanja plačati in treba je preprečiti komercializacijo organov. Vsi vemo, kako je stveganje pri takšni komercializaciji. Ampak, če so taka nadomestila omejena na kritje stroškov, potnih stroškov, operacijskih stroškov in tako naprej, bi se izrekel za, tudi za jamstvo nadaljevanja delovnega mesta oziroma ohranjanja delovnega mesta. V nekaterih državah članicah je to jasno, v drugih ne vem, če je to tako jasno. Če pa se govori strogo samo o prevzemanju stroškov, uh, moramo pa po drugi strani zagotoviti, da ne bo nekdo, ki bo daroval ledvica, potem zaradi tega izgubil svoje delovno mesto in ne glede na to, ali je zaposlen v zasebnem podjetju ali v um, javni upravi. Potem 33. 33. predlog spremenja, tudi tu je napaka, gre za um, osebe, ki so oškodovane. Torej, oseba, ki je zaradi posega utrpela nesorazmerno škodo, torej nekdo svoji mami daruje ledvica ali oko in se ga in dobi neko nadomestilo, ki je vezano na podobne stroške, ki pač nastanejo pri presaditvi. To torej pomeni, da če neka oseba zaradi neke napake utrpi škodo, morda ni doživljensko poškodovan, ampak vseeno doživi neko poškodbo. In če ne prejme primerne odškodnine, potem je darovalec tukaj dejansko utrpel neko škodo. Torej, bodi se, da je to problem v prvotnem besedilu ali pa preverite sistematiko besedila, kajti kdo je darovalec ne sme biti še oškodovan, če ni kriv za nek problem. Hvala. Hvala, sedaj pa dajem besedo komisiji, gospod direktoris, ki bo dal odgovore našim kolegom. Ah, še prej pa gospa Ronko. First of all, I, I would like to really thank the rapporteur for, for Hvala. Zahvalila bi se poročevalcu za delo, ki ga je opravil in eh, hvaležni smo za odlično sodelovanje z gospodom Mikolačekom. Takoj smo lahko gotovili, da je zelo zainteresiran za to temo, kajti lotil se jo je z veliko entuzijazma. Hvala še enkrat, gospod Mikolašek, in veselimo se naslednjih korakov v tem postopku. Rada bi vas opozorila, da je komisija podala predlog po dolgih posvetovanjih in po obdobju dolgega razmišljanja. Komisija je skušala to besedilo sestaviti zelo previdno, zato da ne bi prizadela trenutnih že dobro delujočih sistemov. Rada bi opomnila tudi na to, da predlog temelji na členu 168 in zato so morda določene teme omejene, ki um, bi jih sicer radi vključili, a zaradi te pravne podlage jih nismo mogli. Zato imamo na eni strani direktivo in zakaj imamo na drugi strani akcijski načrt, ki je naslednja točka na vašem dnevnem redu. z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da se poročevalec strinja z temeljnimi načeli predloga in da so pre, večina predlogov sprememb se eh, nanašajo na podrobnosti v besed, same formulacije. Pri številnih predlogih sprememb vidimo eh, so, soglasje med predlogom komisije in parlamenta v nekaterih točkah, ki bi jih rada podarila, ki so jih izrazili danes eh, poslanci. Pa, tukaj pa bi rada povedala, da govorimo o direktivi in z, v nasprotju z uredbo nam direktiva nudi fleksibilnost pri prenosu in izvajanju direktive v nacionalno zakonodajo torej manjše prilagoditve lahko naredimo na tej stopni, zato da bi upoštevali nacionalne zakonodajne okvire. Točka, ki je vzburila največ eh, zanimanja eh, in pa um, pripomb, pri je prostovoljnost oziroma brezplačno uh, darovanje. Mi smo ugotovili, da je prostovoljno, brezplačno darovanje nekaj, kar zagotavlja kakovost in varnost. Priznam, da besedilo, kot je formulirano, dejansko ne odraža te povezave, ampak v praksi ta povezava obstaja. in zato je tudi komisija tukaj to omenila, ta, se pravi ta predlog eh, v zvezi z neplačanim darovanjem. Prednosti tega ukrepa so zaščita, da ne bi se izvalo nekega pritiska na darovalca zaradi ponujenih plačil, Poleg tega pa se lahko s tem prepreči nelegalno trgovino, kajti če ni nekih finančnih spodbud, potem tudi ni spodbud za tiho tapljanje. In s tem smo, to smo želeli zagotoviti za prostovoljnim in neplačanim darovanjem. Kar se tiče sledljivosti, razumem, da obstaja. Da obstaja zaskrbljenost, kako bi lahko dosegli pravo ravnotežje. Komisija misli, da je predlog vključil saj načelo primerne eh, ravnovesja med zaščito identitete darovalcev in pa sledljivosti v primeru potreb. In eh, slišala sem primere, ko se naprimer darovalca, eh, ko se ugotovi, da je okužen z AIDS-om in tako naprej. In tukaj je treba seveda ugotoviti, kdo so tudi prejemniki organov darovalec organa je lahko tudi darovalec tkiv. To pa bi seveda prizadelo veliko več pacijentov kot samo eh, prejemnike srca, jeter, ledvic in drugega. Torej dolgo smo razmišljali o tem, kako tukaj najti neko dobro ravnovesje. Morda bi lahko to povedali bolj, na boljši način, kot je to povedal nadzornik za varstvo podatkov. In lahko bi upoštevali pri reformulaciji tudi te pripombe. Slišala sem tudi skrbi v zvezi z eurotransplantom, ki mora še vedno imeti jamstvo, da bo lahko naprej deloval, kot to počne še zdaj. In mislim, da uh, vsak priznava dobro delo, ki je bilo upravljeno na tem področju in kot rečeno, smo zelo previdno uh, sestavili ta predlog in 22. člen je namenjen zagotavljanju temu, da ni nobenih ovir za nadaljevanje dejavnosti sistemov, kot je naprimer eurotransplant. Slišali smo tudi poziv za Evropsko kartico darovalcev. tukaj se ponovno vračam k pravni podlagi, kajti to presega vse, kar je dovoljeno na podlagi člena 168, ker nimamo enotnega sistema darovanja v državah članicah, to je eh, priznano in slišala sem tudi predloge, da naj eh, se naučimo iz najboljših praks v državah članicah. Tukaj ne želim Eh, preuranjeno se navezovati na naslednji, naslednjo točko njenega reda, ampak imamo akcijski načrt, ki se navezuje točno na ta vprašanja in eh, v svezi s tem bomo lahko kaj več povedali pri naslednji točki njenega reda. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospod poročevalec. Želite še kaj dodati? Hvala lepa. hvala vsem kolegom, ki so se odeležili razprave in komentirali to poročilo. Zabeležil sem si vse vaše skrbi. Ne bom podaljševal današnje razprave. Pripravljen pa sem sodelovati z vsemi na bilateralni osnovi. In vključiti vaše pripombe. poskušal bom poiskati boljše formulacije in upoštevati vsebino vaših izraženih skrbi, ampak oh, hkrati ohraniti duh same direktive. Mislim, da moramo braniti to besedilo, smo parlament, smo izvoljeni predstavniki in pomembno je, da damo močan signal pri tej razpravi in na tem področju, ko Evropa potrebuje več organov in več presaditev. Se strinjamo, da je to razlog, zakaj počnemo to delo. Hvala vsem. Morda bom na kratko pokomentiral le to, kar je rekel gospod Rosi. Mislim, da gre tu za nesporazum. Tu ni problem v vsebini, ampak v formulaciji. Kar sem želel izraziti, je možna škoda osebe, ki je živ darovalec, gospa Parvanova in gospod Lize, ki sta zdravnika, vedo, veste, da darovalec včasih lahko doživi neke zaplete po darovanju in eh, želel sem pač pomisliti na takšno osebo, ki je bila tako prijazna, da je darovala organ in če pride v, do nekih zapletov, da se jo za te naplete nado, ne da neko očkodnino. Seveda se lahko dogovorimo o formulacijo v zvezi z, to, z tem problemom, ki je seveda zelo normalen. Hvala lepa. Hvala tudi komisiji s katero sem se že sestal, prej, da sem začel s tem delom. In eh, cenim tudi konstruktivno delo. In veselim se še nadaljnega dela z vami. In eh, veselje mi bo odzvati se na vaše skrbi in eh, zagotoviti, da bomo imeli dobro besedilo, ki ga bomo predstavili marca na tem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 Rok za vložitev predlogov spremembe 11. februar 2010 v 12. uri. Preizkusili bomo to tudi nov eh, postopek, namreč asistenti bodo lahko preko spleta vložili predloge sprememb. O v samem postopku boste dobili še nadaljne informacije, morda tudi, bo tudi potrebna pomoč, vsaj za ob, odbor za okolje, sedaj to nov postopek, mislim pa, da bo uveden tudi pri drugih parlamentarnih odborih. In v povezavi s tem besedilom bomo mi sedaj uvedli ta postopek uložitve predlogov sprememb preko spleta. 16. marec bomo glasovali v um, odboru in potem aprila na plenarki. Sedaj pa še točka 20. Besedo dajemo gospodu Pereju Rodrigezu. Gre za akcijski načrt o darovanju in presajanju organov. Hvala lepa. Če bi vam moral podati enostavno definicijo, potem bi rekel, da je osnutek nujno dopolnilo za, dobro, za dober prenos in izvajanje morebitne direktive za akcijski načrt, pa tudi za prakso, ki jo bomo po izvajanju ocenjevali. Vsi besedilo poznate, zato vam bom tukaj prihranil podrobnosti in vam bom podal samo nekaj mojih vidikov in ocen in te podkrepil s primeri, tako da bomo ob tej pozni uri popovdne lahko o tem razpravljali. Gre za potrebo potem, da najdemo nek stik med posameznimi državami članicami, da bi skupne akcije bolje usklajevali in da bi prakse usmerili v to, da okrepimo število organov, ki so primerni za darovanje. Kaj ti število darovalcev je danes preprosto prenisko? 6 tisoč bolnikov čaka na presad organa, skoraj vsak dan dva bolnika umreta, zato ker ne dobita organa, ki bi jim lahko podaljšal, podaljšal življenje. V povezavi s tem imamo predloge, ki sem jih unesel eh, v besedilo in eh, v odstavkih je to jasno predstavljeno. Gre za dva latentna cilja. Pisno eh, to ni čisto jasno, ampak želim še enkrat to povdariti. Po eni strani želimo doseči evropski pristop tudi k tako občutljivi temi, kot je presajevanje organov. Želimo usklajevati naše strategije in cilje v namen uresničevanja skupnih interesov, tudi ko gre za presaditev. Upam, da me ne boste obtožili nelojalnosti, ko to rečem kot španec, ampak mislim, da je beseda o solidarnosti čisti mit. Prav tako obstaja mit o Španiji. Španija ni nič kaj bolj solidarna kot preostale države v Evropi po zadnjih podatkih je vsaj 13 držav takšnih, v katerih je bilo ugotovljeno skozi ankete, da so ljudje bolj pripravljeni darovati organe kot v Španiji. Torej Španija ni tista najbolj solidarna država. In, uh, Torej imamo razpon od 35 odstotkov ljudi, ki so pripravljeni darovati v Španiji, do enega odstotka v Bolgariji, naprimer. Zato obstajajo številne razlogi za te razlike in s tem se želimo spopasti tudi v tem ostop, postopku, eh, osnutku, prostite. Pomembna je tukaj osveščenost tako zdravstvenih delavcev kot tudi pacijenta. Včasih je takšno osveščanje popolnoma neobstoječe to je pač odvisno od nacionalnih sistemov in zato potrebujemo sistem na evropski ravni, ki bi vse skupaj izboljšal, boljše usklajeval in pospešil. V besedilu se zauzemamo za jamčenje kakovosti uh, presadkov. Mora, moro, moramo pa imeti tudi dodatno usposabljanje v bolnišnicah in zato potrebujemo tudi koordinatorje med posameznimi presaditvenimi centri. In potem je bilo danes popolne večkrat omenjeno tudi naslednje. Torej, zdi se mi smiselno, da to še enkrat ponovim, vse skupaj mora temeljiti na prostovoljstvu in na darovanju brez denarnega nadomestila. To mora biti neka družbena vrednota. Ne moremo govoriti o podaljševanju življenja ljudi, če se to ne zgodi na osnovi prostovoljnega darovanja brez plačila. Ko govorimo o tej temi, moramo jasno povedati, v osnutku je zapisano povračilo stroškov, ki nastanejo zaradi samega postopka presaditve, tega povračila ne izključujemo, ampak ta očkodnina, to nadomestilo stroškov ne sme pomeniti plačila nekdo, ki daruje organ, ne sme pričakovati nič drugega, kot pa neko moralno uh, zadoščenje za to, kar je daroval organ in s tem rešil življenje človeku. Seveda bi lahko to besedilo tudi izboljšali in to ne samo vsebinsko, lahko bi izboljšali tudi strukturo samega besedila in na to temo bom uložil predloge sprememb. Nekateri poročevalci v senci so predloge sprememb že uložili in eh, prav tako smo vodili tudi številne dialoge. Vsak predlog za izboljšavo besedila, za boljše usklajevanje z eh, direktivo eh, je dobrodošel, tako da bo ta akcijski načrt resnično dopolnilo eh, direktivi, o kateri smo prej razpravljali. Strinjam se s tem, da je vse skupaj potrebno čim prej začeti izvajati, eh, želimo si dogovora. Gre za kratek, jedrnat eh, projekt, Postopati moramo zelo disciplinirano in sensibilno v vseh vidikih, o katerih sem govoril, torej darovanje brez plačil, povračilo stroškov, prostovoljstvo. Vse to so vidiki odloč, odločilnega pomena in ki morajo biti tudi med seboj povezani. To mora biti jasno zapisano v besedilu. To je vse z moje strani in zahvaljujem se za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa Peter Lize. Hvala predsedujoča, hvala tudi poročevalcu za izredno dobro poročilo. Še enkrat čestitke. Povedal sem že ministrici, torej eh, Španija je evropski prvak pri nogometu, pa tudi pri darovanju organov. In kako je povedal poročevalec, to ne gre pripisati temu, da so Španci prej pripravljeni darovati organ kot drugi evropejci. Gre preprosto za to, da je v Španiji to bolje organizirano. V moji državi, v Nemčiji, obstajajo organi, ki se jih ne odzame, čeprav eh, ima morda pacijent celo izkaznico darovalca. Eh, ali, bi, ali v primeru, da bi sorodniki privolili v darovanje uh, če bi se kdo za to sploh pobrigal. In to je velik škandal. Imamo ljudje, ki so pripravljeni darovati organe, ampak nišče ni pripravljen vsega skupaj organizirati. Seveda je s tem povezano veliko dela in zdravnikom ne želim nič očitati. Če si v bolnišnici zaposlen s tem, da rešuješ številna življenja, potem morda res nimaš časa, da se ukvarjaš se z umrlim in da ga pripravljaš na možnost darovanja organov, da torej opraviš vse potrebne pogovore z sorodniki in tako naprej. Zato bi imeli to možnost, zato bi bila dobrodošla možnost koordinatorja za preseditve, saj bi bili potem to ljudje, ki bi organizirali celoten postopek preseditve. To mora biti osredna točka in to mora podpreti tudi parlament. pravno vprašanje, če imaš eh, pristop opredelitve za darovanje ali pristop opredelitve proti darovanju. To ni glavni vidik. Gre za to, da moramo imeti organiziran celoten postopek, da imamo pristojne ljudi, ki se bodo za to pobrigali. In dobro je, da je poročevalec to izpostavil. Strinjam se s tem, da je poročilo dobra podlaga, ampak eh, veliko izboljšav je še potrebnih predlagal bi glede strukture naslednje, da bi imeli naslove, tako da bi bil dokument lažje bedljiv, da bi imeli poglavja, ki bi bila bolje razšlenjena. Um, no in pa potem imamo še uh, kontroverzno točko živih darovalcev. Tukaj smo že našli dobro rešitev. Te so dopolnitev, ne smemo dovoliti, da bi se zaradi živih darovalcev zmanjšalo prizadevanje za pridobivanje organov od umrlih eh, ljudi. Eh, živi darovalci so vedno problematični. V Nemčiji se je zgodilo, da se je v neki bolnišnici predstavil Izrael za svojim eh, bratrancem, domnevno iz Moldavije. Ta bratranec naj bi daroval organ, Izraelc naj bi dobil organ in komisija je to je to zavrnila, saj je, šlo, saj je bilo vmes neko plačilo. Neka druga bolnišnica je bila pripravljena potem to narediti in celoten primer so potem uh, preučili. Torej, če nimamo neke uh, jasne povezave, vedno obstaja možnost, da je vmes pač denar oziroma plačilo. In potem še nekaj o expanded criteria donor. To bi morali v bistvu podpreti. Sam uh, sem uh, za to, da se uh, eh, zauzemamo tudi za starejše darovalce. Včasih je bilo rečeno, da po 70. letu več ne bi smel darovati organov. To, ni, to zdravniško sploh ni spremljivo. Lahko čisto mm, spremljivo darujemo organ 75-letnika, 70-letniku, ki potrebuje ta organ za podaljševanje življenja, morda tudi za mlajše ljudi in tako naprej. Um, potem imamo tudi kriterij možganske smrti in če sedaj vzamemo naprimer organ od eh, človeka, ki ni možgansko mrtev, potem bi to lahko omejilo zaupanje v sistem darovanja in presaditev. In uh, potem še nekaj o odstavkih oziroma členih 22 in 23. Tam je govora o boju proti presaditvenemu turizmu in pa trgovini za organi. To se mi zdi pomembno, zato moramo tudi podati konkretne predloge. V 24. členu je zapisano, da smo mnenja, da morajo tudi tisti, ki so vpleteni v tako imenovani uh, predseditveni turizem biti um, podvrženi določenim sankcijam. Tudi v Španiji se to dogaja. Moramo pa poskrbeti za to, da nismo prestrogi z uh, žrtvami. Torej, lahko so to bolniki, ki se pač zateče ob tej last, zadnji možnosti. Jasno je potrebo povedati tem ljudem, da je to kršitev, eh, da je to nekaj, kar eh, ni v skladu z zakonom. In eh, dobil sem tudi informacije o tem, da nekatere zavarovalnice v Evropski uniji priporočajo svojim zavarovancem, da naj eh, potujejo v drugo državo in si dajo tam presaditi organ in eh, da se to celo v nekaterih primerjih eh, dobijo za to povračilo. Proti temu se moramo boriti in tukaj bom podal nekaj predlogov v obliki predlogov spremem, tako naprimer bo maja na konferenci VHO potekala tudi razprava o tem, Evropa se mora jasno postaviti postaviti proti trgovini z organi in tudi Europol je potrebno tukaj bolje vključiti. Europol se ne ukvarja zadostno za to temo, dobijo že nalogo, da naj eh, razišče eh, ta pojav eh, in Europol je že v nekem prejšnjem primeru ugotovil, da naj takšne trgovine ne bi bilo, vendar pa novinari ugotavljajo, da, tudi, da so tudi države članice upletene v trgovanje z, organu, z organi. Morda se sama presoditev ne zgodi v Evropski uniji, ampak uh, gre za sam. Um, prenos teh organov. Europol je to možnost izključil in to me jezi, kajti mislim, da bi Europol moral imeti več informacij kot naprimer svet ali pa novinarje. Europol naj bi bil namenjen ravno temu, da eh, se poglobi v zadeve in da ne deluje samo površinsko v smislu, če kdo kaj eh, sporoči Europolu, potem ta problem obstaja, če ne pa ne. Zato mora moramo tukaj okrepiti delo Evropola na tem področju. Zahvaljujem se sodelovanje z vsemi upletenimi in se zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa, Antonija Barvanova je naslednja. Uh, Hvala, predsedujoča. Sama sem že predstavila stališče naše poročevalke v senci Federik Ris. Naj ponavljam, da predlaga, da bi obe poročili obravnavali kot skupek nekih idej, tako da ne bom ponavljala to, kar sem že povedala, samo zadnjo pripombo tistim, ki niso zdravniki govorimo o živih darovalcih, za živimi darovalci. Ne gre za to, da bi imeli dva zdrava človeka, ki imajo visoko pričakovano življenjsko dobo. Morda se bo življenjska doba prejemnika zvišala, ampak ne v vseh uh, primerih, kajti včasih telo prejemnika zavrne organ in eh, tudi do konca življenja dobivajo imunosupresijska sredstva, ki eh, prav tako vplivajo na eh, kakovost njihovega življenja. In tudi, če bo nekdo daroval organ, bo to zelo močno vplivalo na njegovo pričakovano življenjsko dobo in kakovost življenja. To je dilema, moramo upoštevati, da moramo upoštevati možnost, eh, da v primeru organiziranega kriminala pride tudi do tega, da se darovalcem plača. Eh, in eh, pogosto se zgodi, da evropski bolniki potujejo v Pakistan zato, da dobijo potrebni organ. In obstaja tudi nezakonit nezakonita kriminalna veriga, ki nudi bolnikom organe. Zato mora biti akcijski načrt um, takšen, da ne bomo spodbujali takšnih zločinskih praks. Merci. Euh, Madame Brunko, pour la commission. Gospa Brunko za komisijo. Thank you, madam chair. Hvala, predsedujoča. Najprej bi se želela zahvaliti poročevalcu za njegovo zelo pozitivno poročilo o akcijskem načrtu komisije, ki je, kako sem že povedala, dopolnilo predlagani direktivi. Akcijski načrt je komisija sprejela konec leta 2008 in uh, se sedaj izvaja. Akcijski načrt kot takšen se osredotoča na deset osrednjih prednostnih nalog. v razpravah eh, z državami članicami smo ugotovili, da bi eh, dobili dodano vrednost, če bi se osredotočili na sporočanje, na organizacijske vidike, na izmenjavo informacij in tako naprej. Kaj smo torej naredili? Eh, deset prednostnih ukrepov smo razdelili v podukrepe in najprej smo se začeli pogajati o kazalnikih, kajti ne moremo ocenjevati vpliva akcijskega načrta, če nimamo jasnih kazalnikov. To je eden izmed prvih ukrepov, s katerimi smo začeli leta 2009. Eh, še o drugih vidikih smo razpravljali, eh, kot eh, o vidikih, ki lahko prinesel velike koristi. Prvič, eh, razpravljati moramo o organizacijskem vidiku in moramo razširjati prakso koordinatorjev za presaditve v bolnišnicah. Večkrat sem slišala, da so poslanci govorili o pomankanju organizacijskih eh, sistemov, da se organe izgublja zato, ker ni uh, organizacija zadovoljujoča, zato je to naša prednostna naloga, ki smo jo začeli 2009 in bomo se jo končali 2010. In potem naslednja prednostna naloga, usposabljanje tistih, ki bojo potem usposabljali bolnišnice za izboljšave sistema. Imamo tudi nadzor praks v državah članicah, tako da bomo zagotovili, da se ta proces ne ustavi naloga, prednostna naloga za 2010 je izmenjava informacij o programih za izmenjavo kakovosti in države članice, ki imajo takšne programe že vzpostavljene, so delile svoje izkušnje in dokumentacijo z drugimi državami članicami, tako da je to nekaj, kar postaja vedno bolj običajno v bolnišnicah po skupnosti, kjer eh, se dogajajo presaditve oziroma kjer so hospitalizirani donatorji. Potem, kar se tiče Europola kolikor vem sama, čeprav Europol smatramo za policijo, je postopek takšen. Europol mora najprej dobiti pritožbo iz države članice, preden lahko začne za preiskavami. To je torej neka eh, policija v sekundarnem smislu in kolikor vem, Europol nikoli ni dobil nobene pritožbe na to temo. Potem, kar se tiče trgovine z organi. Eh, naj povem, da so sankcije že vzpostavljene in da obstaja pravni okvir. Svet je nedavno sprejel pregled eh, okvirne, okvirnega sklepa o boju proti trgovanju z ljudmi in da je sedaj v tem besedilu eksplicitno omenjeno tudi trgovanje z organi, tako da imamo sedaj pravno podlago tudi tukaj. In še nekaj uh, o akcijskem načrtu, predvidevamo tudi umestni pregled akcijskega načrta, ki ga bomo izvedli leta 2012. To bo na to dovoljevalo, da bomo v drugem obdobju izvedli vse tiste popravke, ki se nam bo zdeli potrebni. Hvala. Sedaj pa ima besedo še poročevalec. Gracias, señora presidenta, y con toda brevedad. Eh... Hvala, predsedujoča. Samo na kratko. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalcem v Senci, eh, gospe Parvanovi, gospodu Lizeju za njihove pripombe. To, kar sta povedala, bom upošteval, o tem bomo se še pogovarjali in dogovarjali. Eh, kar se tiče živih darovalcev in tega, kar je na to temo povedal Peter Lize moramo vzpostaviti dobro povezavo med obima dokumentoma, med eh, direktivo in pa med akcijskim načrtom. Gospa Parvanova, res je, zato morata biti oba projekta nekako usklajena, zlasti tam, kjer obstajajo stične točke. Potem smo razpravljali tudi o kriterijih, ki morajo biti izpolnjeni za to, da vemo, odkud organ prihaja. Ne smemo pa pozabiti tudi na naslednje. Če je med. Če od 30. do 35. najboljše leto oziroma najboljša starost za darovalca, ne smemo pozabiti na to, da tehnika napreduje in da se lahko morda za to starost tudi zviša. Strinjam se z gospodom Lizejem, da, nih, da noben organ ne sme biti izgubljen zaradi pomankanja informacij eh, družinam, če torej obstaja pripravljenost darovalca, da organ daruje. Eh, to mora biti cilj, ki bo pomenil uspeh tako za državljane kot za Evropski parlament. Hvala. Hvala za kakovostno poročilo. Kakor pri predhodnem poročilu je tako, da morajo biti predlogi sprememb uloženi do 11. februarja 2010 do 12. ure. 16. marca bomo glasovali v odboru in aprila na plenarki.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 Besedo dajem najprej komisiji. Zato, da odgovori na pisno vprašanje, na to pa lahko vložite še eno vprašanje, če želite. Gospod Ris iz komisije. Uh, uh, <clears throat> Hvala. Vprašanje, ki ga je postavila gospa Rivazi, izpostavlja nekatere zadeve povezavi z gripo H1N1 in za ukrepe proti tej gripi. Sam sem, smo zadovoljni s tem, kako je Evropska unija se borila proti tej pandemiji. Zaradi pomankanja časa danes ne morem povedati vseh podrobnosti, ampak mislim, da so javne oblasti, javne institucije se dobro pripravile na to bolezen. Številni ljudje so delali 24 ur, 7 dni na teden, skušali so zato, da bi izpolnili vse potrebne ukrepe in na tem mestu se zahvaljujem tudi vsem tem ljudem, ki so bili vključeni v to. Od izbor Vse od izbruha gripe v Mehiki je komisija eh, zalagala informac z informacijami države članice in pa organizirala številna srečanja, na katerih smo razpravljali o tem, kako se pandemija razvija, kakšne ukrepe je potrebno poduzeti in kakšne protiukrepe je potrebno sprejeti. Um, prav tako smo podeljevali uh, ocene tveganja in v to delo je bila vključena tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Um, prav tako smo določili, katere so prednostne skupine za cepljenje, uh, potem na svete glede potovanja, uh, zaprtje šol in tako naprej. Vprašanje pa se postavlja, kako so se vlade odzivale na to pandemijo. Obstaja pa tudi veliko narobe razumljenih informacij. Nasprotju s tem, kar so povedali mediji, Svetovna zdravstvena organizacija ni spremenila svojega mnenja o resnosti te pandemije dva meseca po prvem opozorilu. to bo pač del nekega postopka ocene posledic trenutne pandemije. Trenutno obstaja tudi uh, veliko razprave o denarju, ki je bil pripravljen za proti ukrepe. Uh, odločitve o tem, koliko cepiva potrebno kupiti, je bila v pristojnosti držav članic. Komisija se tukaj ni upletala in uh, Eh, to je bilo pač predmet podgodb med eh, državami članicami in pa proizvodnjami, eh, proizvajalci cepiva proti tej gripi. In komisija nima nobenih podatkov o tem, koliko so države članice porabile za nakup cepiv. Če bodo države članice to komisiji sporočile, pa bo komisija te podatke posredovala naprej. Uh, Eh, komisija oziroma države članice pa so seveda soočale za težavami pri tem, koliko cepiva je potrebno eh, nakupiti, zato ker ni bilo jasno, kakšen bo končni izid eh, gripe. Države članice so se pač pripravile najslabše in so upale na najboljše. Sedaj se je postalo pod vprašanje spremljivosti odločitev, vendar pa ko so se države članice odločale, oh so se vprašali, kaj narediti za to, da lahko zaščitijo državljane pred eh, potencijalno nevarno pandemijo. In to vprašanje so si morali postaviti samo nekaj mesecev nazaj. Komisija je sprejela kar nekaj spodbud za to, da bi pomagala državam članicam. Uh, uh, vaccine, Mi smo omogočili izmenjavo informacij in pa prodajo in izmenjavo presežkov med posameznimi državami članicami. Prav tako so države članice pripispevale k zalogi cepiv pri zdravstv, svetovni zdravstveni organizaciji. Naj povdarim tudi to, da pandemija še ni končana. Primeri v Zahodnji Evropi in Ameriki upadajo, vendar pa se gripa še vedno širi v Afriki, Aziji in pa vzhodnji Evropi. Eh, gre za mm, nestabilno značilnost te gripe in nihče ne more izključiti možnosti, da se ta virus spreminja eh, upam, da se ne bo sprejel v hujšo obliko, ampak eh, v manj nevarno. Če bi se virus mutiral v bolj nevarno obliko, potem bi države članice obtoževali, češ zakaj niso kupile več cepiva. In to smo že videli v nekaterih državah članicah. Komisija trenutno analizira uh, lekcije, ki jih lahko potegnemo iz dosedanjega upravljanja, odzivov na gripo, na to, ki bomo organizirali tudi konference, zato da bomo lahko izmenjavali informacije, evalvacije, da bomo lahko razpravljali o različnih načrtih za sporočanje, za, razpis, za nakupe, za, tudi za vprašanje mednarodnih, eh, mednarodnega sodelovanja in upam, da se bomo čim več naučili. Kar se tiče strategije cepljenja, je komisija vedno jasno povedala, da mora to temeljiti na dokazih, ki so trenutno na razpolago. Hkrati pa je potrebno upoštevati, da je to v pristojnosti držav članic. Potrebno je upoštevati nacionalne prednostne naloge in vire. Zdravstvena organizacija in pa komisija še vedno menita, da je cepljenje najpomembnejši ukrep proti tej pandemiji. Še vedno je veliko ljudi, ki so izpostavljeni grožnji, eh, da bi zboleli za to boleznijo in eh, da bi eh, prišlo do komplikacij. Ta bolezen je najbolj prizadela tudi tistim, tiste starostne skupine, ki ponavadi niso izpostavljene sezonski gripi in to kaže na nove značilnosti te gripe. Komisija opozarja tudi na to, da so cepiva, ki so bila odobrena v najkrajšem možnem času, vseeno imajo odlično. Uh, um, varnostno referenco. Sami smo v, Evropi, v Evropski uniji smo cepili 35 milijonov ljudi. Ta številka vključuje skoraj 260 tisoč nosečih žensk. Stranski učinki, ki so bili do sedaj poročani, niso bili ne vem kako resni prepričan sem, da bodo evropske zdravstvene, imam popolno zaupanje v Evropsko agencijo za zdravila, ki tedensko poroča o eh, farmakovigilanci v povezavi z pandemijo in eh, poroča o tem, da koristi cepiva še vedno prevladajo nad eh, možnimi pomankljivostmi. ta hitri sistem je bil posebej vzpostavljen za Evropsko unijo, tako da smo dovoljevali hitro odobritev cepiva v tej alarmantni pan situaciji te pandemije. In ne nazadnje, načrt komisije za, dva, za 2005 smo sedaj revidirali. Skušali bomo spostaviti novo verzijo, ki naj bi bila pripravljena do konca letošnjega leta, nove pristope na osnovi lekcij, ki smo se jih naučili iz pandemije prašiče gripe. Prav tako bo tukaj odigrala pomembno vlogo Svetovna zdravstvena organizacija, tako da bomo v prihodnosti bolje pripravljeni na morebitne pandemije. Hvala za vašo pozornost. Euh, Gospa Rivazi. Hvala lepa, gospod direktor. Moram priznati, da me vaši odgovori žal niso zadovoljili. Danes zjutraj sem prisluhni, prisluhnila predstavniku svetovno-zdravstvene organizacije, ki je bil na predstavitvi Sveta Evrope. In ta predstavnik je dejal, da je bila definicija pandemije spremenjena leta 2009, en mesec pred junijsko izjavo. Prisluhnite oziroma poslušajte predstavitev današnjega jutra, kajti ta predstavi bistvo celotnega vprašanja. Dva bistvena kriterija morata biti za pandemijo. Gre za težo bolezni in pa za širitev, razširjenost na več držav. Gospod Fukuda je dejal, da virulentnost bolezni ni kriterij. Odločilna je novost virusa. H1N1 je novi virus, ki ga je treba še raziskati. Morda smo nekaj podobnega doživeli že v 60-ih letih, ampak ker se je vse tako hitro širilo, je obstajal strah, da, bo, da bi bila lahko škoda večja in to nam je povzročalo hude težave. Če se sedaj pandemija opira samo še na geografske kriterije in pa na možno število smrtnih žrtev, potem je vse dovoljeno. In potem morajo laboratoriji proizvajati samo še veliko cepiv. Številne države so imele vprašanje v zvezi z spremembo definicije. To je bila moja prva pripomba in sedaj druga. Dajali ste, da smo uporabljali načelo preprečevanja. Sem biologinja in vesela sem, da uporabljamo to načelo in da se to vzame oziroma vključi tudi v francosko ustavo ampak aprila 2009 se je pojavil ta virus. Odlično, vzamemo za podlago to načelo in to udelamo v upravne načrte. Ampak to, kar očitam komisiji, ni to, ampak sledeče. Komisija ni spremljala razvoja, in pa ni spremljala informacij iz južne poloble, kajte tam so že imeli tak virus. Dobili smo rezultate iz Avstralije, iz Argentine in celo 5. maja je ameriško zdravstveno ministrstvo dajalo, da je to virus, ki povzroča mnogo manj smrtnih žrtev kot pa sezonska gripa. In zato vas moram vprašati sledeče, gospod predstavnik komisije. Zakaj takrat niste sta svoje strategije še enkrat preverili. Vaša vloga je, da koordinirate. In dejali ste, ni skrbi, ni panike, če se boste cepili, potem bo v redu in poleg tega ne bo prišlo do masovnih cepitev. Zakaj niste dejali, da je to virus, ki je sicer nalezljiv, ampak ni tako slab? In pravzaprav se je okužilo samo 7 odstotkov prebivalstva. In od to tudi moje vprašanje. Ali so naši evropski organi sposobni reči sprememba strategije, premjer ni nujen, pomirite paniko in tega niste storili. EMEA je imela nalogo, da dovoli cepiva. Rečeno je bilo, da so cepiva zelo varna. Odkot pa to, kako pa to veste? Celo EMEA je rekla, da so bila to cepiva, ki so se zelo hitro razvila. Celo Evropski centar za preprečevanje in obvladovanje bolezni je dejal, da cepiva še nikoli niso tako hitro prišla na trg. S tem so se ukvarjali francoski organi in tako naprej. In če potegnemo bilanco, 2,2 milijardi nas je to stalo. 2,2 milijardi. Manj sredstev smo namenili za boj proti raku. Eh, poleg tega so nekateri umrli po cepitvi. Če si pogledamo Polsko, Polska je dajala, ne bomo cepili. Polska je dajala, po našem mnenju, to ni težek virus, nekaj mrtvih, ampak ni prišlo do smrti po cepitvi. In moje vprašanje je sledeče, ali imate dovolj podatkov, ali ste dovolj kritični? ali pa ste samo organ za oporo svetovne zdravstvene organizaciji. Leta 1986, eh, ko se je zgodila nesreča v Černobilu in ko je prišlo do okužbe, takrat se je Evropa odločila, da bo določila radioaktivno obremenitev živil, določila je mejne vrednosti in zlasti se je Evropa osredotočila naprimer na mleko za otroke. Evropa je takrat uvedla svoja pravila. Danes rečemo, da obstaja eh, nevarnost nad 20 begreli. Torej, Evropa se je učila drugače kot svetovna zdravstvena organizacija. Kar pa se je zgodilo pri H1N1, tu smo uh, zamežali in uh, smo enostavno slepo sledili svetovni zdravstveni organizaciji. Zato bi prosila kolege, da o tem razmislja. Ali bodo stvari tekle tako in to tudi pustimo in potem se bo jutri zgodilo enako vsi bomo izbruhnili v paniki, ja, nov virus, eh, potrebujemo načrte, laboratoriji bodo že pripravljeni za dobavo cepiv. Sprašujem se, če ne bi bilo dobro uvesti odbora za preiskave. Sicer bomo izgubili verodostojnost v očih naših državljanov. gotovo obstajajo tudi in, konflikti interesov v, v smislu farmacevtske industrije in pa laboratorijev. Potrebno je poskrbeti, da bodo nase, naše inštitucije zopet dobile verodostojnost. Ne želim napadati komisije, želim samo, da bi Evropska komisija bolje delovala. Želim izboljšati način delovanja evropskih inštitucij zato da se bomo lahko odzvali na to, če se bo jutri ponovilo nekaj podobnega. In če ne bomo znova pridobili verodostojnosti pri naših državljanih, bo to zelo slabo. Hvala lepa. Gospa Paranova, preden vam dam besedo, naj povem, da uh, načeloma ne izražam svojih stališč v funkciji predsedojoče, ampak danes se temu ne moremo oprediti. Povsem se strinjam s tem, da bi morali uvesti preiskovalni urad. In prepričana sem, da bo četrtina evropskih poslancev to podprla. Mislim, da moramo evropskim državljanom jasno povedati, da zahtevamo preglednost. Evropske inštitucije, to smo pokazali pri zadnjih volitvah, lahko delujejo samo, če uživajo tudi zaupanje naših državljanov. Če pa si pogledamo, kako se sicer uprejo državljani, potem moramo to razumeti kot to, da so državljani postavili pod vprašanje informacije, ki so jim bile dane na razpolago. Ne smemo pustiti stvari takšnih, kot so. In če bomo še podprli idejo, da je Evropa enostavno padla v past in da je ravnala na neobjektivnih informacijah, potem je jasno, da. Če bomo enkrat imeli resen zdravstveni težav v Evropi, ga ne bomo mogli več obvladati, kajti nihče nam več ne bo več zaupal, nihče ne bo več imel zaupanja v to, kar rečejo javni organi. Biti moramo kost temu, kar demokracija od nas zahteva - preglednost in pa sposobnost interveniranja. Če bo če bi v naslednjih letih prišlo do hude epidemije, potem moramo na vsak način določiti, kako bomo ukrepali. Ne gre za to, da iščemo grešne kozle. Popraviti se moramo, zato da bomo uvedli več zaupanja in po mojem mnenju je to bistvenega pomena. Sedaj pa dam besedo še gospe Paranovi. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Postopkovno vprašanje. To je izredno pomembna tema. In če pogledamo po dvorani, vidimo šest poslancev. Vredno jih je manj kot pa predstavnikov komisije. Naslednji, za naslednjič bi prosila, da sekretarjat za to poskrbi in da imamo v dvorani več poslancev kajti odločamo se o zelo pomembnih zadevah, kot je naprimer poseben preiskovalni odbor. In če se odločamo o tako pomembni stvari, potem bi morali doseči sporazum in o tem tudi glasovati. Govorimo o milijardah evrov in mislim, da je to dovolj dober razlog za to, da smo bolj odgovorni. Sedaj pa k vsebini. Nismo kazensko sodišče. Ne iščemo žrtav. Toda. Vsakih pet let smo izvoljeni in vsi moramo skozi zelo trd preizkus. Komisija, komisarji, uradniki niso deležni volitev. Isto velja to za EMEO in za zaposlene drugot, ki se lahko brez zapletov tam tudi upokojijo. To, da mi stojimo vsakih pet let pred preizkusom, ki ga postavljajo naše državljani in odgovarjati moramo na vprašanja, ki jih sedaj sami postavljamo komisiji in od komisije zahtevamo primerne odgovore. Gre tudi za preglednost, gre za odgovornost. In po mojem mnenju gre v prvi vrsti za odgovornost. Kajti, ko se je začela ta panika, smo organizirali predstavitev Gospa Vasiljo je bila takrat z nami. Dala nam je na voljo vse podatke in strinjali smo se, da bomo podprli načrt komisije. In da eh, bo komisija eh, dala priporočila državam, kako ne se pripravijo. Sedaj pa vidimo, da podatke ne podpirajo tega, kar se je zgodilo v javnosti. In opozoril niso podprla dejstva in to se ni zgodilo prvič, to se je zgodilo drugič. Tokrat je umrlo samo 1400 ljudi v Evropi. To ni malo, to je pravzaprav kar znatna številka v absolutnem smislu. To, da če to primerjamo z številom ljudi, ki letno umro zaradi sezonske gripe, je to minimalno število, kajti med 250 tisoč 000 ljudmi, ki umrajo zaradi sezonske gripe, je to malo. Isto zgodbo smo doživeli z ptičjo gripo. Dobili smo isto upozorila strani Svetovne zdravstvene organizacije. Potem pa smo tu razpravljati o tem, koliko sredstev bi morala prispevati vsaka država članica in tako naprej. Na koncu pa je po celem svetu umrlo 270 ljudi, za katere je bilo potrjeno, da so umrli zaradi ptiče gripe. In to je naravno smešno. Če se bo to zgodilo še tretjič, potem bomo postali žrtve zlobne prakse, postali bomo žrtve lobijev, ki verjetno imajo profit od tega. Ki bono. Kdo ima koristi? Vprašajmo se to. Kaj ti? Mišel Rivazi je predložila določene podatke in tu vidimo, kaj se je dogajalo v Franciji, kaj se je dogajalo na Polskem in v drugih državah članicah in ugotovimo, da ta akcija, ki je stala veliko denarja, ni prinesla veliko prednosti. Stroškovno učinkovitost je nekaj, kar bi morali upoštevati, ko pregledujemo svoje načrte, ko se v njih pogovarjamo, zlasti, kadar sprejemamo odločitve pod pritiskom. Kaj ti? Odločitev o ptičji gripi je bila sprejeta pod hudim pritiskom strani industrije, se strani nekaterih zdravstvenih medicinskih krogov in se strani medijev, zlasti strani medijev. Bile so države, kjer ni bilo potrebe po paniki. Hkrati pa so šli mediji predaleč in so pritiskali vedno bolj. In na zadnje. So mediji dosegli, da je bila zadeva resnejša, kot je bila v resnici bila. Od eh, vlad so zahtevali veliko denarja. Če si pogledate ta primer, kako bomo določali prioritete, če si pogledamo primer Francije, vidimo, ko je Sarkozy eh, napovedal načrt za boj proti raku, In to primerjamo z 2,2 milijarde evrov, ki smo jih namenili tukaj, potem je to posem očitno. Vzpostaviti moramo pravilno ravnotežje. Kaj pa ljudje, ki trpijo za drugimi hudimi boleznimi in ki si prizadevajo za rešitve že 20 let? Spomnite se, koliko let so se borili ljudje, ki so oboleli za rakom. Vsak tretji prebivalec Evrope je, je, ima možnost oziroma tvega, da bo eh, zbolel za rakom. Glede na zadnji primer, mislim, da bi morali prevzeti odgovornost in še bomo spraševali za, in eh, zahtevamo odgovore in jih tudi zaslužimo in nadaljevali bomo, dokler ne bomo dosegli doslednega pristopa prihodnosti. Ne govorim sedaj o žrtvah, govorim o ljudeh, ki bi morali vedeti, da bi morale njihove odločitve temeljiti na dokazih in pa na analizi stroškovne učinkovitosti. Hvala lepa. Merci beaucoup, madame Kadenbach. Herzlichen Dank. Ich... Hvala lepa, gospa Kadenbach. Hvaležna sem za razpravo v tem okviru. Ne strinjam se s predgovornico. Izdelani so bili določeni načrti na podlagi podatkov. In mislim, da imamo tako malo žrtev samo zaradi teh načrtov. In ne želim narediti komisije odgovorne za to, da se nismo uprli dobro komisiji. Tudi sama sem dala cepiti svoje najmlajše otroke, kajte pripričala sem bila, da se moramo upreti grozeči bolezni in da moramo ukrepati. Pridružujem se mnenju gospe Imenis, ki je danes dejala, da smo še sredi pandemije in to nam je povedala danes tudi komisija. Mislim, da je mnogo prezgodaj ustanavljati preiskovalni odbor. Ampak mi imamo pravico postavljati vprašanja. Mislim, da bi morali nadaljevati z razpravo ampak eh, mislim, da ta hip nimamo razloga za to, da bi uvajali preiskovalni odbor. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Potem pa bom dala še enkrat eh, besedo gospodu Riso. Hvala lepa za vaše vprašanje. Zavedamo se teh vprašanj, tudi sami razmišljamo o njih. Nismo uradniki, ki smo plačani za to, da ne bi mislili in da ne bi ukrepali. Delam in mislim, vsaj upam tako. Postavili ste zelo dobro vprašanje in poskušal se bom osredotočiti na nekaj dejstev. Gospa Rivazi se je nanašala na spremembo definicije. Seveda je definicija pandemije del večjega portfelja in o tem smo razpravljali v 90-ih letih in leta 2005 in leta 2009. Toda ne vidim povezave z rahlo spremembo definicije. o resnosti nismo nikoli razpravljali kot o delu ocene. V VHO tudi razmišlja o tem, ali bi to upoštevali. In seveda je definicija pandemije del procesa. Tukaj gre za četrti, četrto, peto, šesto raven pandemije, naprimer, to meni gospod Čang. Teda, kot je dejala gospa poslanka Kalenberg, vse države so se strinjale, da je treba pripraviti načrte. In ker je bila pandemija eh, razglašena za šesto raven, so vlade sprožile te svoje načrte in začele izvajati to, za kar smo se dogovorili prej. Ter obstajala je povezava med definicijo pandemije in pa med sprožitvijo pete in šeste ravni ter pa delovanjem držav članic. To bo najpomembnejša točka za razpravo v procesu ocene. Gospod Čank je dejal, da da bodo zahtevali neodvisno oceno. Ali smo sledili temu, kar se je dogajalo na južni polo, polobli? Seveda, tesno smo spremljali razvoj. Mi, strokovnjaki ECDC, v Štokholmu smo želeli vedeti več o tem virusu. In seveda, ko smo preučevali položaj, podoba ni bila povsem jasna. Mehika, naprimer, je zanimiv primer. V Mehiki so eh, imeli že tri valove tega virusa, v številnih evropskih državah so imeli samo en val. To velja v glavnem za Evropsko unijo. Ampak v Mehiki so doživljali tretji val. In ni bilo enostavno razumeti, zakaj, ali je obstajala povezava med temperaturo in virusom, ali je bolje eh, ali slabše, da eh, imamo nižjo temperaturo. In podoba o južni polobli je bila seveda podobna, je bila seveda pomembna, ampak ni nudila vseh eh, odgovorov. In Svetovna zdravstvena organizacija se je posvetovala z evropskimi, japonskimi, ameriškimi strokovnjaki in pač dajala, naj nadaljujemo s tem, za kar smo se dogovorili v pripravljenem načrtu. Potem pa še strategija cepitev. To je bil proces, v katerem so se izrazili strokovnjaki držav članic, ECDC e in tako naprej. Vse inštitucije so sodelovale. To ni bila samo odločitev komisije ali pa ECDC. -ja. Številne strani so bile vključene. To je bil razvoj. In Seveda so se nekatere države odločile, da bodo cepile samo določene skupine državljanov in ne vseh Nekatere države so pa poskušale ponuditi eh, cepivo kar najštevilnejšim državljanom, ki so to želeli. Sedaj pa še razlika med dogovoreno strategijo in pa izvajanjem strategije. To je seveda zanimivo vprašanje. Podoba ni enotna, če greste v eno državo, potem boste videli, da so tam eh, cepili veliko ljudi, da je bila tam kampanja gladka in da so državljani to kampanjo pozdravili. Vemo naprimer za Kanado, kjer eh, so cepili eh, resnično veliko državljanov. V številnih drugih državah pa so državljani ta pristop sicer pozdravili vlade so nudile cepivo in nismo doživeli eh, primera, da bi državljani kritizirali eh, vlado za to. Pravzaprav so se državljani odločili, ali se želijo cepiti ali ne. In seveda nobena vlada ni želela usiliti obveznega cepljenja. Kajti spraševali so nas tudi potem, zakaj nismo tega eh, uvedli na obvezni ravni. kar se tiče EMEA in pa ocene cepitev, cepiv. Oprostite, da vas prekinjam, gospod direktor, pravi gospa predsedujoča, ampak ob 18.30 nas bodo tolmaši zapustili. Ali lahko, prosim, zaključite? Hvala lepa. Hvala lepa. Uh, končal bom. Kar se tiče preglednosti. Bili smo zelo odprti za nudenje informacij in naš predstavnik je bil vsak dan pripravljen odgovarjati na vprašanja. Želeli smo obveščati javnost, obveščali smo olade, eh, tesno smo sodelovali z različnimi organi mednarodnih organizacij in želeli smo združiti vse razpoložljivo znanje in kar koliko se le da obveščati, kar pa se tiče stroškov in koristi. Znova moram reči, da je to pomembna eh, tema za razpravo in za raziskave. Upam, da bo pandemija minila in upam, da bomo po tej epidemiji videli tudi koristi. Gospa Kallenberg je to že omenila morda smo dosegli takšen rezultat ravno zaradi našega ukrepanja, ker smo poskušali omejiti pandemijo. Poglejte, naprimer, Mehiko in Ukrajino. Te podobi nas spremljata. V Mehiki se je zadeva začela in v Ukrajini obstajajo zato številne druge razloge. In podoba je bila povsem različna. Mehika je bil težek primer, kajti to je bila prva država, kjer se je to zgodilo. Ukrajine pa je drugačen primer. Mislim, da bo do sledeči meseci dober trenutek za ocene in prečakujemo poročila o ocenah in analizah tudi strani Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Znova se bomo zbrali jutri 8.30.